państwa, rozpoczynamy popołudniowe spotkanie. Pozacznijmy današnje popołudansko zasiedanie. Dovolite mi par besed v razlago. Ponavadi začnemo ob treh popovdne. Ampak danes je toliko stvari, o katerih želimo govoriti, urnik je tako nabit, da smo se odločili, da bomo začeli ob pol treh. Predvidevam, da kar nekaj kolegov misli, da bomo začeli ob treh in verjetno zato tudi zamujamo. Opravičujem se za to. pozdraviti bi moral gospoda Žoja Figujreda iz Evropskega računskega sodišča. Namreč on naj bi predstavil stališče Evropskega računskega sodišča, ki je bilo objavljeno v mnenju številka 7 skozi 2018 o predlogih komisije v zvezi s skupno kmetijsko politiko za obdobje po letu 2020. Poročilo oziroma mnenje je bilo objavljeno 7. novembra in je zelo pomembno tako za prihodnost skupne kmetijske politike kot, kot tudi za poslance v Evropskem parlamentu. Zakaj? Na ta način lahko izvemo, kako Evropsko računsko sodišče razmišlja o tem, o čemer razpravljamo tudi mi. Danes dopoledne smo se že pogovarjali o dveh predlogih, ki se nanašata na reformo skupne kmetijske politike. Popovdne nas čaka razprava še na eno temo. No, jasno je treba povedati, da zelo cenimo mnenja Evropskega računskega sodišča. Ampak vseeno se bomo tudi sami še o tem pogovarjali. Lahko pa rečem, da je bilo naše sodelovanje eh, z Evropskim računskim sodiščem odlično. In eh, na ta način okrepimo vse. No, eh, zdaj se naslavljam na Evropsko računsko sodišče. Vi posvečate veliko pozornosti že v pripravljalno fazo Eh, za reforme, eh, reformo skupne kmetijske politike. Ampak eh, vedeti moramo, da je to neka edinstvena politika in treba je imeti široko sliko. Hkrati pozdravljam tudi komisarja Hogana, ki se nam je danes pridružil zaradi razprave v zvezi s to točko in bo lahko pokomentiral to, kar bo povedal gospod Figuredo. Gospod Hogan bo lahko predstavil svoje stališče oziroma stališče komisije v zvezi z mnenjem Evropskega računskega sodišča. Tako, verjetno moramo zdaj začeti s podrobnostmi. Gospod eh, Figurejdo, prosil bi vas, da se držite omejitve 15 minut. Potem pa bo sledila še predstavitev komisarja. Tukaj imamo še druge kolege, druge geste, vse, goste, vse lepo pozdravljam, hvala, da ste prišli. Pozdravljamo tudi predstavnike Evropskega računskega sodišča. Mislim, da lahko začnemo z mnenjem številka sedem. Besedo dajem gospodu Figuredu. Hvala lepa, predsednik. Najprej bi se vam rad zahvalil za, za to, da ste povabili Evropsko računsko sodišče, da vam bolj neposredno predstavi vsebino mnenja v zvezi z novimi uredbami, ki se nanašajo na skupno kmetijsko politiko v prihodnje. Evropsko računsko sodišče je zavezano sodelovati v teh razpravah, no, ampak hkrati pa nam je tudi v veselje, da imamo to priložnost, da se lahko neposredno pogovarjamo s poslanci Evropskega parlamenta. Popolnoma se zavedamo, Eh, kako pomembne so te uredbe nove skupne kmetijske politike. Skupna kmetijska politika eh, seveda eh, zauzema tudi precejšnji del proračuna Evropske unije, zato je računsko sodišče zavezano, da mm, zelo dobro preuči in razume vse stvari, ki so povezane s temi uredbami. No, opozoril bi vas, da eh, bom uporabil PowerPoint predstavitev, tako da bo moje stališče bolj jasno predstavljeno. Najprej bi želel predstaviti, kaj so osnove za pripravo mnenja Evropskega računskega sodišča. Mi namreč nismo politični organ. Vi ste tisti, ki ste politično eh, odgovorni. In uh, vi morate tudi uh, povedati, kaj so osnove za mnenje. No, uh, prvo mnenje uh, oziroma prva osnova, uh, to so splošna načela za javne politike. Treba je preučiti, ali so javne potrebe dobro opredeljene in uh, naslovljene. Želimo torej preveriti, ali imamo v konkretni javni politiki uh, konkretne cilje recimo tukaj govorim konkretno o skupni kmetijski politiki. Ugotoviti moramo, če so vložki v to politiko dobro opredeljeni. Mi tudi preučujemo, če so procesi dobro zasnovani. Potem nas zanima tudi, če se dobro načrtuje izložke, rezultate in učinke. Hkrati pa nas zanima tudi to, da preučimo, ali so pravilni mehanizmi za odgovornost in ali so ti mehanizmi skladni s splošnimi načeli finančnega upravljanja. To so torej naša izhodišča, da lahko izdamo mnenje. Potem je za nas tudi pomembno, da vidimo, ali je politika koherentna in dosledna. Potem nas zanima, če je eh, nova skupna kmetijska politika dosledna eh, s drugimi politikami Evropske unije. In na koncu naša mnenja utemeljimo tudi na prejšnjih revizijskih ugotovitvah. Recimo, če so v novi politiki uporabljeni eh, vsi instrumenti, potem Eh, preučimo, eh, kakšna, kakšne so bile ugotovitve v zvezi s temi instrumenti v preteklosti. In ugotavljamo tudi, če so instrumenti dobro definirani. Mi pripravljamo eh, svoje mnenje na podlagi pogodbe, seveda, in tudi na podlagi zahtevka komisije in pa Evropskega parlamenta. Vsebino našega mnenja bom predstavil v dveh delih. Najprej bom spregovoril o definiciji skupne kmetijske politike kot kmetijske politike. Potem eh, bom podal še naše mnenje o novem modelu izvajanja. Torej najprej samo opredelitev skupne kmetijske politike. Naše glavno sporočilo je naslednje. Prva gotovitev je, da ni jasno, da to novo skupno kmetijsko politiko podpira nega dolgoročna vizija. Ne pravimo, da ni bilo upravljenih študij, da ni na voljo scenarijev, ravno nasprotno, veliko, nasprotno, veliko jih je, ampak ni jasno, kakšen je dolgoročni scenarij, ki podpira to novo skupno kmetijsko politiko in pa njen instrument. Drugi element, ki bi ga izpostavil, je, da nismo našli trdnih, robustnih ekonomskih dokazov za glavne instrumente skupne kmetijske politike. Predvsem nismo našli uh, teh uh, gospodarskih dokazil za veliko vlogo neposrednih plačil. Saj ne pravimo, da ni na voljo podatkov, na voljo veliko podatkov in tudi argumentov, ampak mi nismo razbrali nekih res trdnih argumentov, da bi ohranili vse instrumente skupne kmetijske politike. Povedati moram, da nova skupna kmetijska politika ponavlja nekako, prevzema eh, glavne stare instrumente iz stare skupne kmetijske politike. Potem tretja stvar, v našem mnenju eh, bo okoljska in pa podnebna ambicija, če je za komisijo v spredju, če se ne zanikam, torej ta ambicija bo v prihodnje odvisna od izbir držav članic in pa od ocen komisije. In eh, tako nam ni popolnoma jasno, kako bo komisija ocenjevala izbire, ki, eh, za katere se na tem področju odločijo države članice. Ne poznamo meril. 40 odstotkov prispevkov iz skupne kmetijske politike se nanaša na okoljsko in podnebno uh, politiko, ampak nam se zdi ta 40-odstotni prispevek nerealen. To smo uh, zapisali v našem mnenju tudi na podlagi prejšnjih uh, ugotovitev. Potem ugotavljamo, da stopnje sofinanciranja ne odražajo dodano vrednost Eh, Evrop, za Evropsko unijo. To je bistveni koncept nove politike v Evropski uniji in eh, mi ne vidimo jasne povezave med temi stopnjami sofinanciranja in pa med odraženo eh, dodano vrednostjo za Evropsko unijo. No, potem pa je tukaj še nov element v skupni kmetijski politiki. Nov je še predlog primerjamo s trenutno skupno kmetijsko politiko, gre za omejevanje plačil. Če omejimo plačila za eh, večje kmetije, vidimo, da bodo eh, te omejitve eh, omejene, če bodo plačeni in neplačeni stroški dela izključeni iz te omejitve. No, to je vsekakor pomemben korak, ampak po drugi strani pa bi z vključitvijo teh eh, stroškov dela zmanjšali učinek omejevanja. To so torej naša glavna sporočila, povezana s samo opredelitvijo skupne kmetijske politike. Kakšni pa so naši pomisleki glede novega eh, modela izvajanja SKP? Torej, če govorimo o skupni kmetijski politik kot taki, ne bomo videli prav dosti sprememb. Glavni instrumenti se nadaljujejo, eh, potem tukaj imamo proračunske elemente, ki se nadaljujejo in glede samega eh, modela izvanja pa lahko vidimo, da prihaja do velikih sprememb in sicer eh, V zvezi s štirimi koncepti, v zvezi s subsidijarnostjo, rezultati, poenostavitvijo in pa odgovornostjo, ker sem časovno omejen, pet minut še imam, se bom dotaknil samo uspešnosti oziroma rezultatov in pa odgovornosti. Kako je s tem v novih uredbah? No, ko govorimo o uspešnosti. Menimo, da je prišlo do dobrega eh, premika v smeri sistema, eh, ki temelji na rezultatih. To je dober premik, ampak menimo, da predlog ne vsebuje potrebnih elementov za učinkovit sistem, ki temelji na rezultatih. To je sicer dober korak, ampak manjkajo mu pomembni elementi. Zato menimo, da v predlogu nekaj manjka. Zakaj? Manjkajo naslednji elementi jasni, specifični, količinsko opredeljeni cilji Evropske unije, pri katerih je možno meriti dosežke. Torej, če želite rezultate, morate imeti cilje in uh, cilji morajo biti kvantitativno opredeljeni, kajti če tega ni, kako lahko potem merite dosežene rezultate? To je vprašanje, ki se postavlja. Potem druga točka, ki bi jo izpostavil. Menimo, da manjka jasna povezava med ukrepi in pa cilji. Ta povezava ni jasna. In tretjič. Menimo, da potrebujemo eh, celovit skupek eh, indikatorjev, kazalnikov, izložkov. Kot smo povedali v našem mnenju in tudi v prilogi k našemu mnenju je potrebnih precej izboljšav, da bi dobili zelo konkreten in dober skupek kazalnikov. Tako, tako smo razmišljali v smislu uspešnosti oziroma rezultatov. Zdaj pa še odgovornost. Tole je zelo pomembno vprašanje za eh, Evropsko računsko sodišče. In eh, verjetno bo to zelo pomembno tudi za parlament in evropske poslance. Menimo, da ta propoza, eh, predlog šibi okvir odgovornosti. Zakaj tako pravimo? Če jasno rečemo, da obstaja pozitiven element, Eh, potem bo komisija lahko v prihodnje lahko eh, preučevala eh, resničnost, točnost in celovitnost računov. S tem nimamo nobenih težav, nimamo težav z mehanizmi, ki so vezani na račune in izkaze, ampak menimo, da komisija ne bo imela zmogljivosti, da bi lahko glede večjega dela odhodkov izjavila ali plačila eh, končnim upravičencem eh, in eh, tiste dele skupne kmetijske politike, ki se nanašajo na strateške načrte, dejansko izpolnjujejo vse zahteve evropske zakonodaje. Torej, ali so vse transakcije pravilne in zakonite. Zakaj govorim tako? Spomniti vas moram, da ko gre za finančne uredbe, ki jih odobri parlament, je tako, da lahko izkaze potrjuje neodvisni revizijski organ in ta preverja, ali so odhodki zakoniti in pravilni. Kaj ugotavljamo? Pri odhodkih za SKP v prihodnje bomo imeli dve različni vrsti odhodkov. Najprej bomo imeli odhodke zunaj strateških načrtov SKP in potem bomo imeli še eh, izdatke, ki so vključeni v te strateške načrte SKP. Prvi eh, predstavljajo 2 odstotka odhodkov za SKP, drugi pa eh, predstavljajo 98 odstotkov teh odhodkov za SKP. V prvem delu odhodkov, torej pri dveh odstotkih, ni nobenih težav vi skupaj s komisijo boste imeli možnosti, da preverite, ali so odhodki zakoniti in pravilni. S tem ni nobenih težav. V drugem delu odhodkov, govorimo o 98 odstotkih, pa vidimo, da bo prišlo do ocene na podlagi poročanja o rezultatih. In če bo to poročanje pravilno, če bodo rezultati pravilni, bo v redu, to bo torej rezultat in to je dobro. Druga stvar, s, kateri, s katero se boste soočili v prihodnje, pa je, da bo treba ocenjevati sisteme upravljanja. Če se spoštujejo vse zahteve, če imamo ustrezne organe upravljanja, je to dobro. Ampak zakonodajno ne bomo, mogli, ne bomo imeli nobene. Eh, izjave o tem, ali končni upravičenec spoštuje vsa evropska pravila. Torej, te izjave v prihodnje ne bo več. Ne bo temeljila na sistemu. Ali je to pomembno? Ja, za nas je to pomembno, kajti parlament bo odobril posebna pravila, ki jih morajo končni upravičenci spoštovati. menim, in tudi računsko sodišče tako meni, da je parlament zavezan vedeti, ali se pravila v državah članicah spoštujejo v tej zadnji fazi odhodkov. Zato tudi pravimo, da ni nobenega preverjanja strani eh, neodvisnih revizijskih organov glede tega, ali eh, končni upravičenci spoštujejo zakonodajo Evropske unije in pa tiste dele uh, strateških načrtov skupne, skupne kmetijske politike, ki jo zahteva zakonodaja Evropske unije. Seveda, vi ste tisti, ki se boste odločili, ali to želite ali tega ne želite. Če ne želite teh preverjanj, bi vas kot revizor oziroma kot član Evropskega računskega sodišča vprašal, zakaj potem potrjujete pravila, za končne upravičence, če vam jih ni treba preverjati, preverjati v končnem koraku? Kakšna je pravzaprav vloga teh pravil potem? No, potem pa bi vas lahko spo, rad spomnil še eh, na mednarodne revizijske standarde, ki jih moramo spoštovati revizori v skladu s pogodbo. Mi potrebujemo postopke za oceno tveganja in v teh uredbah imamo take postopke. Mi potrebujemo uh, preglede nadzora in tudi to imamo v uredbah. Potrebujemo tudi vsebinske postopke, vključno s testi, tako da imamo potem vsebinske analitične postopke. In eh, dejstvo je, da v teh uredbah, teh eh, vsebinskih postopkov, materialnih postopkov nimamo več. Potrebujemo take postopke, ki se nanašajo na. Uh, Ki se nanaša na tistih 98 odstotkov odhodkov. In menimo, da je tukaj problem. Uh, ko gre za odgovornost. No, zdaj se premikamo od eh, modela izvajanja, ki se premika od tega, da temeljimo na uh, skladnosti, uh, da gremo zdaj v smeri uh, modela, ki temelji na rezultatih. Seveda je treba spoštovati tudi legalnost. Uh, tiste transakcije, eh, ki ne bodo več veljale eh, za končne upravičence, bodo veljale eh, kot transferi v države članice. Torej, prišlo bo do finančnih transakcij med komisijo in državami članicami, ne bomo pa mogli nadzorovati izdatkov, v okviru SKP v državi članici. Hvala lepa za vašo pozornost, ne bom govoril eh, dlje, kajti mislim, da sem že izkoristil svojih 15 minut. Hvala lepa, predsednik. Bardzo dziękujemy za. Najlepša hvala. To je bila zelo jasna predstavitev. Najlepša hvala, da ste se tako držali časovne omejitve. Zdaj pa predajam besedo komisarju. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, gospod Figuredo, gospe in gospodje. Hvala lepa za priložnost, da se lahko, na, da se lahko javno odzovem na nedavno mnenje eh, Evropskega računskega sodišča v zvezi s predlogom komisije, ki se nanaša na skupno kmetijsko politiko za obdobje po letu 2020. No, Eh, skupaj s svojimi storitvami v GDA Agri smo se vedno prizadevali za dobro komunikacijo in sodelovanje z Evropskim računskim sodiščem. Mogoče eh, ne bo zgledalo tako do takrat, ko bom končal, no, ampak vnaprej pa to vseeno želim povedati. Sveda moram pokomentirati to mnenje, kajti veliko stvari je v njem, s katerimi se ne strinjam. Ampak najprej moram pa izraziti razočaranje, kajti eh, potem, ko smo uh, prejeli uh, mnenje. Uh, se je že izvedelo za njega, nisem mogel ustrezno preučiti, kaj je zapisano. Seveda eh, sodišče je upravičeno do svojega mnenja v zvezi s politikami komisije, zlasti na tistih področjih, kjer ima posebne zmogljivosti in pa znanje. No, komisija eh, bo oziroma je opravila eh, podrobno analizo tega mnenja. In komisija je prišla do ugotovitev in zavrača mnoge ugotovitve iz mnenja. To sem pojasnil tudi v svojem eh, odzivu v zadnjih dneh eh, Evropskemu računskemu sodišču. Menim, da je prišlo do nerazumevanja in pa do napačnih razlag predloga komisije. No, to, da je prišlo do takih nerazumevanj in pa napačnih razlag, eh, je obdelovanja vredno. GDA Agri je sodeloval z Evropskim računskim sodiščem že od eh, leta 2017. Eh, januarja, 17. januarja eh, so predstavniki sodišča prebili cel dan v Bruslu. Takrat je prišlo po ocenah naše službe do precejšnjih, precej dobrih obveščanj. Razložili smo, kako je z našimi razmišljniki temelijo na Eh, politikah in eh, lahko rečem, da je bil postopek zelo odprt in pa pregleden. No, kot del tega vstopka, eh, postopka sem 16. oktober 2018 pisal sodišču in podrobno razložil par stvari, torej glavne elemente predloga komisije. Še enkrat. Razložil sem tudi, zakaj predlagamo nov model izvajanja Eh, v SKP, ki temelji na eh, uspešnosti, ponistvitvi in pa subsidijarnosti. V nekaterih eh, primerjih imamo na voljo mm, temeljna dejstva, pa tudi informacije. Sodišče bi se lahko prlo na to, pa se ni. V nekaterih primerjih je prišlo do nekih trditev, da določene ugotovitve komisije niso utemeljele, znasti glede zelene komponente, glede neposrednih plačil, glede v zagotavljanja hrane, varnosti in javnih dobrin, in pa glede eh, ocene učinka, ki jo je upravila eh, komisija, temelji pa na eh, boljši pripravi zakonodaje. No, naj se dotaknem okoljskih in pa podnebnih ambicij. Sodišče je o tem spregovorilo. V temelju zavračam ugotovitev sodišča kajti uh, potrebujemo eh, izredne cilje v zvezi uh, s podnebjem, biotsko raznovrstnostjo in tako naprej. Naš predlog uh, vključuje zahteve Evropske unije, s katerimi bomo povečali ambicije na področju uh, okolja in podnebja. Imamo tudi nov model izvajanja, imamo novo zeleno uh, komponento uh, v prvem stebru. Uh, Imamo uh, vse več pogojenosti, imamo plačila, ki temelijo na živalih in tako naprej. Imamo eko uh, eh, scheme v prvem stevku, potem imamo uh, eh, 30 odstotkov. Uh, omejevanja sredstev, ki so omejeni v okviru EFRD. No, države članice lahko seveda uporabijo tudi druge intervencije, da dosežejo Eh, cilje na podlogu podnebja ali pa okolja iz prvega ali drugega stebra. Poleg tega so tukaj še novi elementi. Eh, recimo nov člen imamo, ki izrecno navaja, da lahko države članice prispevajo tudi večji prispevek, eh, da se dosežejo cilji povezani z okoljem in podnebjem. Torej ne vračamo se na slabše. Novi bonusi za uh, uspešnost, če so ti cilji doseženi. Potem tretjič. Uh, Delež, ki se nanaša na eh, podnebje eh, in okolje, se povečuje z 20 na 40 odstotkov leta 2027. Sodišče je v večjih um, poročilih eh, že omenjalo povezavo uh, zakonodaje Evropske unije in pa um, tisti, med tistimi, ki pripravljajo to zakonodajo. Torej, želi, želimo zagotoviti ustrezna plačila za kmete. Uh, Člen 39 pogodbe je pomemben. Eh, ta zastavlja tudi cilje skupne kmetijske politike. Želimo zagotoviti dobre standarde eh, življenja za kmetijsko skupnost, zlasti s tem, da povečamo eh, dohodke pri kmetih. Sodišče trdi, da komisija ni zagotovila robustnih ekonomskih dokazil, da se ohranijo tradicionalni ukrepi v okviru SKP, vključno z neposrednimi plačili. No, zanima me, ali sodišče meni, da bi bilo treba v celoti opustiti ta neposredna plačila. E, plačila. Komisija naj bi temeljila na uh, dokazih, ampak sodišče uh, nekako ne upošteva uh, teh dokazov v zvezi s poš, poštenim dohodkom. Gre za, gre za pošteno distribucijo. Uh, In eh, poleg tega imamo še oceno učinka, ki jasno kaže, eh, kakšni so rezultati v povezavi z dohodka po vrstu kmetije, po velikosti kmetije. Eh, neposredna plačila ostanejo ključni element, da zagotovimo ustrezen dohodek, varnost prehrane, da lahko dosežemo ambiciozno zastavljene cilje glede podnebja in okolja. No, potem je tukaj še priloga, kjer imamo temeljite dokaze o tem, kakšna je vloga SKP v zvezi eh, z zaposlovanjem in tako naprej. Ja, sodišče eh, se zdi, da v svojem mnenju teh dokazil ne upošteva. Ne eh, upošteva, kako, kako pozitivno lahko vplivamo tudi na, kmeto, na kmete. Namesto tega se, dosiga, se, se dotika nacionalnih obdavčitev in tako naprej. Torej, bodimo jasni, naj vas spomnim. Uh, opcijska odločitev, uh, da se SKP postopno ukine, stara SKP je bila uh, zajeta že uh, v ceni učinka. Uh, načrt smo uh, pripravili že oktobra 2017. Pripravili smo tudi končno uh, odločitev, uporabili smo eh, stališče eh, regulativnega odbora. The objectives of that policy. Eh, tako da, kot sem povedal že prej, želimo zagotoviti poštene uh, standarde življenja za kmetijsko skupnost. Nismo sploh še spregovorili o prehranski varnosti. Potem so tukaj še jamstva, uh, ki jih zagotavlja pogodna komisija, ni mogla obrati drugega uh, pristopa. Ocena učinka uh, vsebuje različne sklice na študije, ki so bile upravljene strani velikih raziskovalnih centrov. Uh, ta študija kaže, da če bi ukinili SKP, bi imeli za posledico uh, 18, 80 odstotkov odhodkov, upada dohodkov. In eh, na ta način eh, bi podeželska območja postala manj privlačna, eh, zapuščalo bi se podeželje, to bi vplivalo tudi na okolje. Torej, to bi vplivalo na ravnotežje pri kmetijski proizvodnji po celotni Evropski uniji. Tudi sama eh, ocena učinka eh, kaže različne opcije, ponuja različne, različne urodja politike za načrte SKP. Imamo tudi možnost minimalne stopnje osnovnega neposrednega plačila. Torej, za vse opcije eh, ocena učinka predstavlja pod. Rezultate, podrobne rezultate v zvezi Eh, s plačili. In eh, neposredna plačila ostajajo ključni element, če želimo v prihodnje zagotoviti eh, prehransko varnost in ustrezno podnebje in okolje. Torej, ti primeri kažejo, kako pomembno in jasna je ta povezava med neposrednim plačili in pa preživetjem kmetov. Predsedujoči, glede na to, da sem omen, bi, omejen s časom, bi um, se dotaknil še naslednjih stvari. Te zagotovo skrbijo tudi Evropsko računsko sodišče. Pretekli ponedeljek so v svetu dali podporo novemu modelu. Pri tem je potrebno poskrbeti za ustrezen sistem upravljanja in poleg tega morajo pravila veljati za vse. Vendar pa pri tistih projektih, kjer je učinek odvisen od eh, mnenja uporabnika, je predlog zavajajoč oziroma nejasen. Pravo Evropske unije bi moralo od držav članic eh, zahtevati, da vzpostavijo ustrezna pravila, ki bodo koristila vsem deležnikom. Poleg tega je potrebno preveriti tudi, ali sistemi držav članic delujejo dobro ali ne. Lahko vam zagotovim, da Evropska komisija zelo resno jemlje zagotavljanje zanesljivosti. Zelo resni smo pri zaščiti sredstev naših davkoplačevalcev in Evropsko računsko sodišče je v eh, svojem zadnjem poročilu ocenilo, da je stopnja napak izjemno nizka, znaša 2,2 odstotka. To je najnižja stopnja napak v zadnjih letih. Torej, eh, povsem je bilo pozabljeno na uspeh eh, trenutnega modela finančnega upravljanja tudi kmetijskega sektorja Evropske unije. Kljub temu, da se naša mnenja razhajajo, ne morem sprejeti določenih zaključkov v poročilu Evropskega računskega sodišča. Zaradi tega sem podal pojasnila in popravke določenih izjav v mnenju Evropskega računskega sodišča. Pozval pa bi tudi poslance, da si ogledajo podrobne odgovore Evropske komisije, ki ste jih prejeli tudi vi in veselim se že nadaljnih pogovorov v prihodnih tednih in mesecih. Upam, da bomo lahko dosegli cilj, ki nam je skupen vsem in sicer je to modernizacija eh, evropske kmetijske politike. Pri tem pa je potrebno seveda upoštevati načelo subsidijarnosti in pa cilj doseganja odličnosti. Pri naši presoji vpliva in to presojo je izvedla zgolj komisija, ne pa tudi računsko sodišče, smo ugotovili, da je poleg splošnih ciljev zaželjenih še devet drugih specifičnih ciljev. Ti cilji so specifične, kolikor se pač da, glede na to, da je to vse evropska politika. Poleg tega zagotavljamo tudi opazovanje in pa spremljanje rezultatov. In prvič osnutek vključuje tudi kazalnike. Na ta način imamo dobre temelje za načrtovanje, za nadzor izvajanja in za ugotavljanje uspešnosti. Kazalniki se nanašajo na vse cilje in na eh, celoten proces eh, spremljanja in vrednotenja ter doseganja ciljev. Predstavljajo tudi osnovo za oceno te politike. Države članice pa bodo določile lastne cilje in kazalnike glede na specifične potrebe v posameznih državah in glede na zahteve skupne kmetijske politike. Na ta način bomo odgovorili na zaskrbljenost Evropskega računskega sodišča, da se je potrebno v večji meri posvetiti vplivu izvajanja politike. Na vsak način pa moramo odpraviti vse bojazni, ki se pojavljajo v povezavi z uh, revizijami. Presenečen sem, da se Evropsko računsko sodišče ne strinja z mojim pristopom. Želim namreč odpraviti zapleten nadzor z zapletenimi pravili, ki zagotovo ne prispeva k varni oskrbi za hrano. In z eh, novim sistemom bi se lahko tudi izognili sankcijam za majhne napake. Zakonodajalca pa se boste morali odločiti, ali boste to storila ali ne. Najlepša hvala. Bardzo dziękuję. Najlepša hvala. Sedaj smo prisluhnili komisarju in za začetek razprave dajemo besedo našemu poročevalcu. Oziroma naši poročevalki, gospe Heranc Garcia, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Potem, ko sem prisluhnila računskemu sodišču in pa komisarju in sicer zelo pozorno, mislim, da lahko rečem, da so kritike računskega sodišča izjemno obsežne gre za neposredna plačila kmetom in ta neposredna plačila predstavljajo temeljno podporo v okviru skupne kmetijske politike. In s tem gre torej za napad na evropski model, na evropsko kmetijsko politiko. Mislim, da tukaj ne gre zgolj za kritiko, ampak tudi za to, da upoštevamo končne prejemnike v Evropski uniji. Tukaj gre za podeželsko območje in ugotovimo lahko, da je prišlo do negativnega demografskega razvoja in do nazadovanja teh območij, vendar pa je ravno to področje zelo pomembno za Evropsko unijo. Zaradi tega moramo zagotoviti podporo vsem, ki živijo na podeželskih območjih, ne zgolj kmetom in proizvajalcem. Gre za cilje na ravni Evropske unije. V Evropski uniji obstajajo velike razlike. V sredozemlju so potrebe povsem drugačne eh, kot eh, na severu Evrope. Torej, veliko razlik obstaja tematskih, eh, potem obstajajo razlike glede naravnih verov in tako naprej. In zaradi tega zares potrebujemo študije, ki bi omogočile, da države članice dejansko upoštevajo situacijo na terenu in zaradi te raznolikosti potrebujemo tudi različne odgovore. Potrebujemo pa tudi nekakšen skupen pristop. Paziti moramo na to, da ne bomo uničili vsega, kar smo že ustvarili. Zelo dobro sem prisluhnila komisarju in komisar se opira na argumente, ki bi znali biti problematični. Mogoče niste zelo dobro razumeli pojasnil postopek posvetovanja, ki ga je imela Evropska komisija, ta postopek je bil zelo jasen. Mislim, da V uredbi ni nobenih predlogov, ki bi zares zagotovili podporo zagotavljanju dohodka na kmetijskih področjih. Potrebujemo natančne cilje in potem ukrepe, ki bodo omogočili, da te cilje tudi dosežemo. V nasprotnem primeru eh, bomo vse skupaj uničili. Mislim, da imamo premalo informacij in mislim, da potrebujemo sodelovanje z generalno direkcijo Agri. Kaj ti kmetijstvo zahteva več, kot da zgolj govorimo o poročilih. To namreč povzroča zgolj zmešnjavo in vodi v sterilne razprave. Ne gre zgolj za tehnične vidike, ampak je potrebno upoštevati dejansko situacijo na terenu, gospod Andrijo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo zanimiva razprava je to. Smo v srčju evropske demokracije in ideje konzervativcev in liberalcev niso enake idejam eh, socialistov in drugih eh, v tem parlamentu. To je del politične razprave. In jaz bi se vam rad zahvalil za vaše poročilo na temo skupne kmetijske politike v veliki meri strinjam s tem, kar ste pripravili in to pravimo že od samega začetka izvajanja reform. Že na samem začetku smo dejali, da te reforme nimajo ustrezne vizije, da niso dovolj ambiciozne predvsem kar zadeva dohodek eh, kmetov in eh, kar zadeva izzive, s katerimi se bomo srečevali v prihodnosti, ko gre za oskrbo za hrano, za podnebje in za zdravje človeka. Ne gre zgolj za reformo skupno, skupne kmetijske politike, ampak gre za upravno reformo. V obdobju leta 2000, od leta 2021 do 2027 potrebujemo pravo reformo skupne kmetijske politike in sicer na evropski ravni. In uh, vaše poročilo kaže, do kakšnega neskladja prihaja znotraj Evropske unije. To vidimo tudi na področju sprejemanja večletnega finančnega okvira. In to se seveda odraža tudi na skupni kmetijski politiki. Gospod, gospod komisar, govorili ste o tehnični plati reforme, ampak že ko smo bili v času krize mleka, smo dejali, ja, imamo krizo mleka, potreben bo poseg in vi ste dejali, ne, ne, nimamo krize. In potem vemo, kaj se je zgodilo. Uredba omnibus ni prilagojena izzivom, eh, s katerimi se bomo srečevali in zaradi tega smo ponovno v podobni situaciji. Po eni strani gre pri tem poročilo za racionalizacijo, ampak eh, ne menim, da je v vašem predlogu dovolj ambicioznosti, dovolj vizije. Potrebujemo pa strateško vizijo. Eh, in pomemben vidik pri tem je zagotavljanje varne oskrbe z hrano. Potrebno je zagotoviti tudi neodvisnost Evropske unije in vseh držav članic. Torej, ta predlog komisije zagotovo ni v skladu z izzivi. Gospod Figurejdo. Govorili ste tudi o gospodarskih vidikih. Rekli ste, da neposredna plačila ne zagotavljajo ustreznega odgovora na potrebe naših kmetovalcev. Vendar pa bomo kmalo imeli še nižji proračun. Torej, kaj se bo zgodilo v prihodnih letih z dohodki naših eh, kmetov? Kakšen pa bo vpliv eh, na trg? predvsem kar zadeva varno oskrbo za hrano. Ali imamo kakšen predlog komisije tudi v zvezi z strateškim načrtom za odziv na morebitno ponovno krizo? To se nam zdi ključnega pomena in drugič, kako gledate na podeželsko razvojno politiko? Tudi tukaj bo prišlo do pomembnega reza ovojnice. In mi bomo žrtve eh, tega zmanjšanega obsega proračuna. Hvala lepa, gospa Müller. Figuer. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod Figurejdo, najlepša hvala za vaš prispevek. Če vse skupaj nekoliko bolj neutralno ocenimo, potem lahko takoj ugotovimo, da je računsko sodišče imelo določeno nalogo, naloga komisarja pa je, da Evropskemu računskemu sodišču nasprotuje. Mene je nekoliko jezilo to, da ste v poročilo obravnavali le izplačila oziroma številke za končne prejemnike vendar pa se je treba zajem, zavedati, da gre tukaj za eh, celotne družine, ki ne proizvajajo le živil, ampak tudi okoljske storitve, zagotavljajo tudi okoljske storitve, socioekonomske storitve in tako naprej. Zaradi tega potrebujemo politično oceno. Zagotoviti je potrebno določeno ravnotežje in na ta način eh, moramo priti do zaključkov. Kar zadeva model izvajanja Evropske komisije. Imam še nekaj konkretnih vprašanj računskemu sodišču. Sama delam na področju horizontalne uredbe in zato mislim, da potrebujemo še nekaj posojil. Ustrezna varnost, kar zadeva spoštovanje pravil, gre za mehanizme in eh, pravila, ki ki naj bi zagotovili spoštovanje pravil, kljub temu, da naj ne bi bilo več nadzora Evropske komisije. Zanima me tudi, eh, kakšna eh, bo uloga organov za certifikacijo. Ali postopki zadostujejo, da bomo zagotovili ustrezno strokovno znanje, kaj pa strateški načrti. Države članice, ki bojo za več kot 75, za 25 odstotkov presegle svoje lastne načrte, bodo morale pripraviti akcijski načrt. Se vam zdi to primerno? Če želimo neodvisno, pa tudi koristno oceno izvajanja ciljev in mogoče še eno vprašanje v zvezi z stopnjo nadzora. Trenutno se stopnja nadzora razlikuje. V prvem stebru en odstotek za neposredna plačila, pri razvoju podeželja pet odstotkov, sedaj bi morali oboje združiti, pa tudi nadzor. Če se bo to zgodilo, eh, kako naj bi ta postopek potekal. To so tehnična vprašanja, ki pa so ključnega pomena za me in za moje poročilo. In pa politična ocena me zanima, pa tudi rezultati, ki jih bomo morali predstaviti tudi našim kmetom. To je naša naloga, vendar pa mislim, da moramo tesno sodelovati, potem bomo lahko tudi dejansko kaj dosegli. na vse skupaj ne gledam, ne gledam tako kritično kot nekateri kolegi, ampak želim pri eh, dokončni pripravi strategije sodelovati. Dobro, potem pa sedaj prehajamo kot drugim govorcem. Gospodes. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala lepa, gospod Figurejdo, da ste danes tukaj z nami in eh, da poročate v imenu Evropskega računskega sodišča. Nekoliko eh, sem zmeden. Kar zadeva vaše splošne izjave o kmetijstvu in pa financiranju, moram vam nasprotovati. Dobro bi bilo, če bi v poročilu ugotovili tudi, zakaj je eh, delež eh, kmetijske politike 40 eh, odstotkov pri javnih, odstotkih, odst, pri javnih izdatkih. Zaradi tega pravite, ker se druge politike ne izvajo preko Evropske unije. Mislim, da bi morali biti pri tem nekoliko bolj eh, pozorni. Gre za več kot 10 eh, milijonov kmečkih družin eh, in te družine so odgovorne za več kot 15 milijonov delovnih mest. In torej je to izjemno majhen odstotek. Lahko razpravljamo o tem, kako se ta en odstotek sredstev porazdeli, vendar pa mislim, da morate zastopati bolj javno bolj jasno mnenje tudi v javnosti. Potrebno je povedati, da kmetijstvo mm, ne prejema velikih subvencij, kot se to vedno govori. Pred leti eh, je kilogram žita stal eh, 250 evrov. Moj sin je preteklo leto prejel za to le še 150 evrov. Medtem se je cena časopisa kar za šestkrat uh, povišala, torej bi moral kilogram uh, žita danes stati več kot 4000 evrov. Torej, te pozitivne točke je tudi potrebno izpostaviti. Poslal vam bom študijo iz 90-ih let eh, iz Bavarske. Takrat je bilo ocenjeno, da je učinek kmetijskih dejavnosti dvakrat tako velik eh, kot uložena eh, sredstva to je potrebno uh, eh, povdariti. Jaz bom sodeloval za komisijo, sem tudi skeptičen, kar zadeva nacionalno odgovornost. Mislim, da je bolje, da to uredimo na ravni Evropske unije, ampak pripričan sem, da lahko najdemo dobre rešitve. Hvala lepa. Gospod Castaldo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Pozdravljam gospoda Figureda, ki se mu zahvaljujem za poročilo. Poleg tega pa pozdravljam tudi komisarja Hogana. Oba sta predstavila nekoliko razlač, različno vizijo situacije, vendar pa se obema zahvaljujem za to, da sta eh, zagotovila eh, dodatne eh, pobude za našo razpravo. Na vse zadnje smo mi so zakonodajalci in moramo sprejeti končno odločitev. Potrebno je zagotoviti ustrezen nadzor tudi prihodnih dejavnosti. Upoštevati pa je potrebno tudi specifičnost kmetijskega sektorja. Jaz eh, bi se bolj ukvarjal z učinkovitostjo neposrednih plačil, pa tudi z okoljskimi vprašanji, kajti v obeh primerjih gre za specifična vprašanja. Neposredna plačila je potrebno podpreti, kajti namenjena so odgovoru na specifičnost eh, tega eh, sektorja. In z okoljskimi načrti bi lahko nekoliko okrepili skupno kmetijsko politiko. Nadaljevati je potrebno v zastavljeni smeri in strinjam se z Evropskim računskim sodiščem, kar zadeva zmanjšanje obsega nadzora. Ne želimo nižje kakovosti izvajanja. zaradi nerednih in neverodostojnih nadzorov. V naslednjih tednih bomo morali najti umestno pot, ampak se vam zahvaljujem za vse elemente, ki ste jih zagotovili za našo razpravo. Hvala lepa, gospod Hojsling. Računskemu sodišču bi se zahvalil za poročilo, kajti mislim, da eh, ste zadeli v srčiko tega problema. Manjka namreč ustrezen cilj te reforme, nič drugega ne bomo počeli kot doslej, samo da imamo sedaj devet novih naslovov. Eh, ali bomo dosegli cilje na podnebnem vprašanju, to pa je veliko vprašanje. In gospod Hogan, razumem, da kmetijski politiki v državah članicah eh, na to gledajo pozitivno, kajti gre pravzaprav za to, da bomo razvezali našo celotno kmetijsko politiko in vse pristojnosti dali nazaj na eh, raven držav članic. Seveda, če izgubi pristojen eh, organ v komisiji zaposlene, to z veseljem preda državam članicam, ampak kljub temu potrebujemo nekoliko drugačen pristop. Gospod Hogan, dejali ste, da lahko le z neposrednimi plačili eh, dosežemo varnost. Mislim, da to nima nobenega pravega smisla. Ne vem, ali. Eh, kmetje res dobijo sredstva, če imamo plačila glede na površino, na uh, hektar. Eh, sredstva pravzaprav potem eh, prejmejo tisti, ki oddajajo zemljo našim kmetom. To zagotovo ni pot v prihodnost. To je nujni ukrep za zagotovitev nekaj sredstev našim kmetom. Računsko sodišče meni, da ne bomo mogli doseči okoljskih ciljev uh, z sredstvi iz prvega stebra. Gospod Hogan, mogoče bi jim prisluhnili, to bi bilo zelo prijazno od vas. Ne, ne, ne, nisem še končal, rad bi le, da mi gospod Hogan prisluhne. Zelo zanimivo se mi zdi, da niti ne želi poslušati, kaj poslanci pravimo. Torej, če že govorite o okoljskih ciljih, potem jih je potrebno natančno opisati, ampak tega niste storili. Tako zelo splašni so, eh, da bi lahko že eh, mislili, da nekdo, ki se ukvarja s kmetijstvom, hkrati skrbi za okolje in eh, za boj proti podnebnim spremembam. Potrebno je določiti natančne cilje. Potrebujemo logičnost pri sledenju tem ciljem. Ne moremo reči, da, eh, polovica površin, eh, da je polovica površin v Evropi pač podvržena nekemu okoljskemu cilju. Slišal sem eh, kritiko računskega sodišča in mislim, da si moramo to kritiko resno vzeti k srcu in zaradi tega tudi ustrezno spremeniti našo politiko. Najlepša hvala. Sedaj pa. Dobijo besedo drugi poslanci za minuto, gospod Karti. Um, um, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Podpiram določene vidike tega poročila, še prav posebej eh, razjasnitev, kar zadeva številke in pa eh, pojasnila Evropskega računskega sodišča. In sicer glede 15-odstotnega reza za skupno kmetijsko politiko. Eh, to smo že večkrat izpostavili, pa je komisija zgolj zamahnila z roko. Trenutno eh, potekajo pogajanje o tem, ali bodo države članice sprejele povečanje proračuna med tem, eh, ko prihaja do reza pri tako pomembni politiki, kot je skupna kmetijska politika. Predlog komisije zagotavlja nepoštena plačila majhnemu številu prejemnikov in ta situacija se bo nadaljevala tudi v prihodnosti. Vprašanje neposrednih eh, plačil je politično vprašanje in pri tem se ne strinjam z eh, stališčem Evropskega računskega sodišča. To pravi, da bi morali odpraviti neposredna plačila, s tem pa bi uničili tudi številne kmete, kar bi eh, močno vplivalo na oskrbo z hrano in pa na celotne podeželske skupnosti. Potrebno pa je preveriti, komu natančno so namenjena ta neposredna plačila. Ja, ja gospod Dorfman, hvala lepa, gospod predsedojoči. Mislim, da je ta razprava zelo, zelo zanimiva. Mislim, da se moramo ukvarjati tudi eh, z poročilom Evropskega računskega sodišča. Vsem nam je jasno namreč, da imamo težave v prvem stebru. In eh, komisar, ki je predložil gospod Hogan, želi poskrbeti za rešitev teh problemov, vendar pa bodo številni problemi ostali. Če države članice ne bodo nehale pozabljati na zgodovinski model in sicer, ko gre za plačila na eh, površino, Eh, in sicer zato, ker je nekdo že pred leti obdeloval določeno površino in uh, ima sedaj avtomatično večjo obdelovalno površino, medtem ko nekdo, ki je včasih imel na tem mestu pašnike, prijema manjše prispevke. To ne more delovati. Samo v moji regiji je 3000 eh, hektarjev uh, najemniških kmetij in eh, ti ljudje morajo zagotoviti eh, temeljna sredstva. Torej, za temi predlogi ne bomo storili nič novega če ne bomo rešili problemov v prvi stebru in če ne bomo uh, dali sredstev tistim, ki se dejansko ukvarjajo uh, z eh, kmetijstvom, ki dejansko ustvarjajo prihodke na uh, določenem kmetijskem zemljišču, potem uh, kmetijske politike ne bomo rešili. Gospod Anju, uh, Ja, jaz mislim, da je to uh, fantastično, kako se prepirate tam spredaj. Mislim, da je bila to najbolj zanimiva razprava, ki sem jo kdajkoli eh, videl. Evropsko računsko sodišče je ena inštitucija, eh, ki jo spoštujem, kajti pogosto Evropski komisiji pokaže ogledalo in tudi tokrat je temu tako podnebni ukrepi, to naj bi znašalo približno 15 milijard eh, evrov. Ko obiščete kmetijo, je kmetu pravzaprav eh, zelo lahko dokazati, da počne to, kar želite. Eh, ja, opustil sem 20 odstotkov površine, ne uporabljam več traktorjev in tako naprej zaradi tega eh, sem zmanjšal tudi proizvodnjo, zmanjšal sem eh, izpuste dušikovega eh, dioksida. Ja, lahko je videti rezultate. Ampak kakšen je pravzaprav rezultat vsega tega? Veliko nižja proizvodnja. In kaj želimo pravzaprav z tem doseči. Zatem smo želeli izboljšati podnebje na svetu, pa tudi v Evropi. E, ja, no, e, veliko sreče s tem, kajti e, to boste pa težko ugotovili. Morali bi pa pravzaprav ukrepiti biološko varnost na kmetijah, razviti bi morali živino, ki eh, bo odporna na nove bakterije, ki so razvile odpornost na obstoječe antibiotike in tako naprej. Edina stvar, eh, ki jo trenutno nadzorujemo, pa je zmanjšana uporaba antibiotikov. Naslednji govornik, hvala lepa obema gostoma predlog za leto 2020 že kaže na neuspeh skupne kmetijske politike. E, vidimo, da bo prišlo tudi do velikega reza. Ustvarjate pri potrebi po subsidijarnosti in pri tem, da je potrebno določene pristojnosti prinesti na raven držav članic. Kljub temu pa gre tukaj za spoštovanje eh, načel Evropske unije, kajti sredstva bodo državam članicam eh, nakazana šele, ko bodo te dokazali, da izpolnjujejo eh, zahtevane cilje Evropske unije. Potem pa je tukaj nadzor. To se mi zdi zelo pomembno področje. Mislim, da to nikakor ne bo pomagalo v boju proti izkrivljanju konkurence. In mislim, da bi težko bilo spoštovati gospodarske pogoje, ki ste jih zastavili v vašem predlogu. Čemu je eh, torej namenjen vaš eh, načrt po letu 2020 in ali ta spoštuje eh, člen 39? Zakočišmi vypovedi koordinatorov v tej hvili, pani posel Katajnen, jedna minuta. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Katajnen za minuto. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta. Zahvaljujem se računskemu sodišču za eh, zelo na drobno mnenje. Ne strinjam se pa z glavnimi idejami njihovega mnenja. Eh, mislim, da je komisija naredila verodostojen predlog. Mi potrebujemo nov pristop, kjer bodo države članice lahko vzpostavile Eh, sisteme nadzora, ki upoštevajo njihove specifike. Mi ne potrebujemo strogega nadzornega sistema na podlagi starega modela, ki bi ga dodali eh, novi usmeritvi. Eh, ravno nasprotno, mi moramo zmanjšati birokracijo tega dvojnega sistema in podvajanja ne potrebujemo, temu se moramo izogniti. Strenjam se, da moramo specificirati ukrepe in kazalnike v tem modelu, ki temelji na uspešnosti. Mi se zauzemamo za ta model, ki temelji na uspešnosti. Isti model se prenaša tudi na druge sektore in samo, če jim poštevamo to, bomo lahko imeli verodostojen sistem. Gospod Flanagan, ena minuta. grozno bi bilo, če bi zmanjšali sredstva za eh, SKP. Jaz sem eh, iz eh, odbora za nadzor proračuna in ne boste presenečeni, eh, če slišite, da mnogi želijo zmanjšati sredstva za SKP. V tem je tudi nekaj eh, smisla. Najhujša grožnja za SKP je, da ignorira eh, eh, svarila, ni, ne bo pomagalo, da pomagamo eh, in plačujemo ljudem eh, za nekaj, kar eh, so naredili pred 25 leti. In v odboru za nadzor proračuna se bo to še naprej kritiziralo in SKP bo ogrožena. To prav gotovo ni vaš cilj. E, dobro je, da poslušate tudi druge odbore, kajti sicer na koncu ne bomo imeli ničesar. Gospa Ribeiro. E, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Figueredo je danes eh, predstavil analizo računskega sodišča. Ta se mora opirati na dejstva in ne sme biti politična. Problem pa je, da imamo na eni strani kriterije za nadzor in potem pa je naredil še politično oceno in neposredna plačila postavljate pod vprašaj in tudi dolgoročno eh, vizijo SKP-ja. Sedaj govorimo o reformi SKP-ja, vendar tu se nič ne spreminja, nič kar zadeva obseg eh, eh, SKP-ja. E, torej, kako ste prišli do te splošne analize, sedaj pa k nadzoru? Tu bi lahko dobili problem nadzora na ravni držav članic, pa tudi na nižji ravni. Kje je sedaj problem, s katerim se sooča računsko sodišče? Ali vidi probleme pri nacionalnih kontrolnih službah ali pa je eh, problem kompleksnost sistema. Države članice imajo različne ureditve in kakšne so razlike v primerjavi s sedanjim eh, modelom, kjer je to v drugem stebru. Gospod Buda, eh, hvala lepa. Torej, mislim, da je treba zavrniti ta predlog EEK. To je političen. Uh, politična ocena. Mi te ocene ne moremo uh, narediti na določenih političnih temeljih. Uh, vi pa lahko pregledate, ali se denar dejansko porablja z sprejetimi pravili ali pa je prišlo do zlorabe eh, denarja. Sedaj pa k neposrednim plačilom. Vi vse vidite črno-belo. Tega eh, ne morete narediti pri neposrednih plačilih. Učinkovitost se ne kaže zgolj v prihodkih eh, kmetov, temveč tudi v tem, da preprečujemo odseljevanje prebivalstva. Učinkovitost neposrednih plačil eh, se mora preverjati v širšem kontekstu. Bojim se tega, da pravite, da ne morete nadzorovati denarja eh, eh, do konca, da lahko kontrolirate samo od komisije do držav članic. Nadzor je treba poenostaviti in standardizirati na ravni Evropske unije. Hvala lepa, gospod predsednik, komisar Hogan. Zaskrbljen sem, ko slišim, da eh, kritično mnenje našega skupnega eh, računskega eh, sodišča, ki je naša skupna institucija tako zavračate. Mislim, da je računsko sodišče opravilo svoje delo na nekih pametnih podlagah, čeprav morda lahko o stvarih razpravljamo. Mislim, da bi bilo dobro, če se stvari bolj natančno ogledate. Gospod Figoreda, kje so ti nesporazumi? Bi nam lahko kaj več povedali o tem, kakšna je vaša ocena? In sedaj pa k renacionalizaciji. Tu bomo dobili problem. Različne države članice bodo uporabljale različne standarde, ki jih bomo različno ocenjevali in stvar bo težko razumljiva in ne bomo vedeli, ali so dejansko spoštovali cilje. To je razprava, ki teče že dlje časa. Morda lahko poveste nekaj o tem in Albertes, eh, eh, ta čas, ki ga eh, vi opisujete, je čas, preden se je naša kmetijska politika usmerila v svetovni trg. Konzervativci bi se morali posloviti od te dogme, ki nas vodi v uničenje. Gospod Trabela. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Figueredo, gospod predsednik. E, tudi jaz e, cenim e, poročilo računskega sodišča, ki izpostavlja določena nasprejetja in vidimo, kako se uporabljajo pomoči, ki so slabo porazdeljene. Nekateri ne potrebujejo pomoči, pa jih dobivajo preveč, naprimer lasniki, drugi pa težko preživijo, ker pač ne dobijo pomoči porazdelitev na hektar je postavljena pod vprašaj in to je dobro. Potem pa me zanima drugi stebr. Ali obstajajo eh, poročila o tem, Eh, ki kažejo, naprimer, da določene države preveč, premalo uporabljajo sklade ali pa napak uporabljajo. Nekateri pač pravijo, da denar ne pride do podeželja ali to pomeni, da so sredstva napačno uporabili ali pa enostavno države eh, članice tega denarja ne uporabljajo zaradi potrebnega eh, sofinanciranja. Gospod Antan, hvala lepa. Gospodje, za vaše prispevke mi vsi smo tu v naših volilnih okrožjih sodelovali pri nadzoru eh, kmetij in mi vemo, kje so težave v sistemu. Tu smo imeli eh, pomoč na hektar in tu so dejansko eh, merili na kvadratni meter natančno in podobno kmetje zahtevajo, da se sistem spremeni in eh, želijo politiko, eh, ki bi ocenjevala eh, rezultate in ne samo ovire. Eh, slišal sem, da imate zadržke glede politike rezultatov, vendar eh, na kakšen način eh, bi se vi lahko odločili, da greste vendarle v to smer? In vi ste tudi rekli, da je predlog komisije v sedanji obliki tak, da ne morete preverjati zakonitosti in pravilnosti porabljenega denarja. Kaj predlagate komisiji eh, za to, da izpolni pač eh, vse pogoje, da bo to mogoče preverjati? Gospa Metines, hvala lepa obema. Samo ugotovitev. Eh, torej, računsko sodišče bi moralo dejansko preveriti, kakšen je prihodek na kmetijah, eh, kakšni so izdatki eh, in eh, tu bi imeli dobro podlago. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli natančno analizo in bolje bi vas lahko poslušala. Nekatere stvari mi niso bile jasne. Ne vem, kakšna je vaša dolgoročna vizija, vendar ta dolgoročna vizija je skrajšana zaradi proračunskih resničnosti. Eh, veliko vlogo igrajo eh, neposredna plačila kmetje. Eh, v mojem volilnem okrožju so odvisni od neposrednih plačil in če zmanjšate ta sredstva, bodo ogroženi. Mislim, da niste dovolj upoštevali prihodkovno plat in tudi željo eh, in želje kmetov, da naredijo nekaj eh, za okolje. Pozivam vas, da se, se stanete eh, drugič prej z pristojnimi službami. Mi ne potrebujemo pravzaprav razprave, temveč vodstvo. Gospa Holbuš. Eh, hvala lepa računskemu sadišču. Eh, pozdravljam vaše poročilo, ker nam pomaga pri našem delu. Ugovarjam gospodu Desu, tu ne kritizirajo kmetijstva, temveč načina, kako se porablja denar. In mislim, da je to razlika in to moramo razložiti kmetom. Meni se zdi to koristno, zlasti za eh, kmete in kmetice. Kmetije morajo postati odporne in v stanju, da skrbijo za okolje, podnebje, eh, živali in spremembami, bomo eh, lahko eh, denar načrtno porabljali in tu bomo pomagali kmetom in ne jih kritizirali. Kdor želi situacijo iz leta 1961, ta se mora pravzaprav tudi posloviti od želje, da bi presežke zmanjševali z izvozi. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, ali so denar napačno uporabljali v skladu z pravili? Eh, recimo, da teoretično neposredna plačila pomagajo kmetom eh, preživeti. Govorite tudi o nadzoru na terenu. Pred nekaj tedni sem šel v Bolgarijo s člani našega odbora. E, srečali smo se z nacionalnimi odgovornimi za e, kmetijsko e, verigo. Kaj so ugotovili? 90 odstotkov vseh neposrednih plačil gre šestim odstotkom kmetom. Eh, nekateri pravijo celo, da 95 odstotkov sredstev dobi 10 odstotkov lasnikov zemlje in ne tistih, ki kmetujejo. To je citat. In če vemo, da je 350 tisoč kmetij manjših od 5 hektarjev, potem vemo, Eh, da moramo nekaj storiti. Komisija torej predlaga eh, zmanjšanje SKP-ja, ampak jaz mislim, da moramo predvsem spremeniti metode. Eh, hvala lepa. Nisem mogla poslušati predavanja tu v dvorani, vendar to sem poslušala v svoji pisarni. Imam konkretno vprašanje računskemu sodišču. Ali obstajajo na drugih področjih eh, Evropske unije podobna plačila, ki niso navezana na učinkovitost, eh, ki bi bila tako visoka? Ali obstajajo tudi druga eh, področja v evropski politiki, kjer bi imeli nekaj takega kot plačila na površino? Če gre za socialno eh, plačilo, eh, plačilo, ki omogoča kmetom preživetje. Če naj bi to bilo socialno eh, plačilo, socialni prispevek, ali obstajajo v EU drugi primeri socialne podpore, ki se izplačujejo brez eh, kontrole prihodkov. Kaj ti posod drugot je treba preveriti, ali je kdo uh, uh, res reven in potrebuje denar ali ne. Torej, to je res zelo vroča razprava in zaradi tega tudi zamujamo. Vendar mislim, da je dobro, če damo sedaj eh, besedo ECA eh, e in potem pa eh, komisarju. Se pravi najprej računsko sodišče, potem pa komisar. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vsem se zahvaljujem za zastavljena vprašanja in vesel sem, da je mnenje sodišča povzročilo tako živahno razpravo. Mislim, da je to zelo pomembno in res sem vesel tega bojim se, da ne bom mogel odgovoriti na vsa vaša vprašanja, toliko ste jih zastavili. Včasih ste jih ponovili, vendar ste pri tem osvetlili tudi druge zorne kote, vendar jaz sem na voljo in eh, lahko pridem še enkrat za to, da odgovori na vaše vprašanje. Sedaj pa imam na voljo samo deset minut. Če mi dovoli eh, predsednik, bom eh, govoril najprej jaz, potem bom pa kolego iz sodišča prosil naj odgovori na bolj tehnične vidike, če tako dovolite. Ja, v desetih minutah. Zelo kratek bom. Prvič. Najprej glede splošnih komentarjev gospoda komisarja res je od januarja, delamo s komisijo. Službe sodišča in službe komisije so se sestale in govorile. Odkar smo pa zvedeli za ta dokončni predlog in sicer junija, je bilo posem jasno eh, na teh sestankih, da imamo dvome in sicer številne dvome o glavnih točkah, ki sem jih tu navedel. Naše dokončno mnenje nikakor ni presenečenje za komisijo. Oni so naše dvome poznali. In prejel sem pismo gospoda Hogna in sicer 16. oktobra. To sem eh, tudi natančno prebral in Te argumente, ki jih navaja, smo že poznali, kajti slišali smo jih že v pogovorih s službami komisije. Če dovolite, da tako rečem, eh, ne verjamem, eh, da sem narobe razumel predlogov komisije. Zelo natančno sem jih preštudiral, vrstico za vrstico, besedico za besedico in mislim, da sem kar razumel. in sedaj v svojih odgovorih ne maram povedati, kako sem to razumel. Najprej okoljske ambicije. To, kar mi pravimo v svojem mnenju in trdimo, je naslednje. Prvič, mi ne vemo, kaj se bo zgodilo, kajti večina stvari je odvisna od izbire, ki jo bodo naredili v državah članicah in je odvisna od ocene, ki jo opravi komisija o teh izbirah. Mi pa ne vemo, katere kriterije bo komisija izbrala za te ocene. In eh, kar mi tudi pravimo, je naslednje. Mi se sprašujemo, kako lahko zagotovo rečemo, da je. Eh, prispevek eh, izdetkov eh, SKP za okolje 40 odstotkov, če je sedanja SKP eh, imela za cilj 90,6 odstotkov in mi smo seveda videli, da tega cilja nismo dosegli. Kako lahko rečemo, da bomo skočili od 90 odstotkov na 40 odstotkov? Kako bomo lahko rečemo, upravičili tak preskok. Ne razumemo razloga in jaz moram to tudi izreči. Potem pa neposredna plačila. Tu moram biti jasen. Evropsko računsko sadišče ni ne za, ne proti neposrednim plačilom. To sploh ni vprašanje. To je vprašanje namreč politične izbire. Če zakonodajalec in so ko so zakonodajalec odloči, da bo kot glavni instrument ohranil neposredna plačila in sicer 70 odstotkov je to vsega, morajo biti temelji za to opcijo jasni. In zame je bilo iz pogovorov posem jasno, da ekonomske podlage za to opcijo niso jasne, celo vi ste razklani. Obstajajo je, močni ekonomski eh, dokazi, ki govorijo v prid eh, neposrednim plačilom. Jaz nisem ne za, ne proti. Prosim, dokažite, eh, kje so vaše podlage eh, gospa Garcia, eh, jaz ne napadam neposrednih plačil in isto pravim gospodu Karthiju, jaz ne napadam neposrednih pla plačil. To tudi eh, povem, to, to je vprašanje politične vizije. Še nekaj. Komisar Hogan je rekel, finan, finančno upravljanje na področju kmetijstva je bilo zelo uspešno. Res je. In Evropsko računsko sodišče je to tudi povedalo pred dvema oziroma pred tremi tedni v letnem poročilu. To je glavno sporočilo. Ja, naredili smo velike izboljšave in smo uporabljali vse instrumente za to, da dosežemo te rezultate. Se pravi, dobre rezultate pri finančnem upravljanju. Kar pa pravi eh, Evropsko računsko sodišče je naslednje. Ko delate spremembe in te počnete eh, zdaj, eh, potem te spremembe lahko ogrozijo te dosežke. Jaz vas ne prosim za več nadzora, jaz vas ne prosim za več eh, administrativnega bremena za kmete. Ne, to sploh ni vprašanje. Za me je vprašanje preprosto. Zakaj se ne eh, prizna, da moramo pri vseh izdatkih spoštovati evropsko zakonodajo? Eh, kot je to bilo rečeno, pri dveh odstotkih eh, izdatkov. Zakaj organi za certificiranje, ki opravljajo svoje delo v državah članicah, ki opravljajo nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo, zakaj eh, ti organi za certificiranje ne dobijo več v prihodnje? Ne ni sodišče tisto, ki vas prosi za to. Jaz vas sprašujem, zakaj to zahtevate v splošni finančni uredbi in zakaj tega ne eh, zahtevate v izdatkih za SKP, ki predstavljajo 40 eh, odstotkov proračuna. Tega ne razumem. Opravičujem se, gospod Buda. Revizori ne sledijo zgolj denarju. To seveda eh, počnejo, ko izvršujejo revizijo. Vendar predtem, v tem trenutku namreč, moramo opraviti po zoriti zakonodajalca na posledice njihovih opcij. In kakršne koli so vaše opcije, potem bomo mi sledili denarju in bomo spoštovali pravila, ki jih boste vi sprejeli. Vendar v tem trenutku to ni naša naloga. Bilo je še nekaj tehničnih vprašanj. Peter, eh, še dve minuti. Gospa Müller je spraševala po akcijskem načrtu. Akcijski načrti bodo sprejeti, če bo prišlo do eh, velikega razkoraka med eh, načrti in dejanskimi rezultati in sicer 25 odstotkov, to je velika deviacija. Se pravi, vse je odvisno od eh, predlogov. kar nekaj časa bo trajalo, eh, da se odzovejo države članice na to. Jaz sploh ne vem, ali bodo lahko to storile v predvidenem obdobju. Če bi nas kdorkoli eh, prosil, da omenimo eh, nizko stopnjo napak, bi to seveda z veseljem omenjali, o tem zelo radi govorimo. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Najlepsza chwała, gospod komisar. E, torej, mi imamo e, radi tudi e, pohvalo računskega sodišča, zaradi tega sem tudi omenil e, stopnjo napak 2,2 odstotka. E, to kaže, da naši sistemi dobro delujejo in sicer v To zahvala gre so zakonodajalcema in komisiji. Eh, neposredna plačila so politični ukrep, to pravi gospod Figuredo v svojem poročilu, da pa nimajo nobenih dokazov, podlag. Komisija je dala podlage, vendar so to ignorirali. Bolj uh, Eh, ko gremo v osnovno zakonodajo, bolj potrebujemo ukrepe, smernice, nadzore eh, in to ustvarja birokracijo. To vedno znova slišim eh, od članov odbora, od kmetov, da se moramo znebiti te birokracije in zaradi tega poskušamo spremeniti stvari. Če so ljudje proti temu, bodo imeli dovolj priložnosti, da to tudi povedo jaz nisem tu, da branim predlog komisije, temveč, da si ogledam eh, to, kar je po našem mnenju nepravična kritika računskega sodišča. Mislim, da mi to lahko izrečemo odkrito, transparentno, odkrito, E, torej, jaz nimam nobenih problemov, kako bo sodišče ali kdorkoli obravnavalo naše ukrepe. Odbor bo pač ocenjeval kakovost predlogov komisije. E, Eh, vi ste imeli tudi možnost izmenjave o predlogu komisije in vi boste odločili o prihodnosti, kaj želite. Mi bomo v naslednjih tednih in mesecih eh, še naprej delali eh, na tem, da naši kmetje rabijo gotovost, predvidljivost in to jim lahko ponudimo le, če uredimo stvari tudi v politični areni. Eh, Evropski parlament in svet imata dosti krat različna mnenja pri številnih stvarih, to moramo pričakovati, to je normalno pri demokratičnem procesu. Eh, marca 2018 eh, je eh, sodišče objavilo dokument, ki je reakcija na dokument komisije iz novembra 2017. In marsikaj od tega povzema tudi zakonodajni predlog junija. Mi smo imeli veliko izmenjav z, eh, z računskim sodiščem. In moram reči, da nisem slišal tako natančne kritike eh, kot tu v tem poročilu. Eh, torej, pravzaprav nismo vedeli, da vas toliko stvari skrbi v tej naši zakonodaji. Nismo imeli pravzaprav nobenih namigov, da gre za večje probleme vsaj jaz in moje službe tega nismo tako zaznali. Imeli smo deset eh, sestankov v zadnjih osmih mesecih, se pravi, priložnosti je bilo dovolj. Potem ta uh, New Delivery model. To je sistem, uh, ki predstavlja alternativo. Uh, dosedanji sistem je bil preveč eh, kompleksen, se ni osredotočal na rezultate, sedaj pa smo dali predlog eh, in nas spet kritizirate. Eh, gospod Egnju in uh, uh, jaz se strinjava, da je vprašanje zakonitosti pomembno. Uh, to velja tudi za uh, nov model. In tu bomo imeli vse indikatorje, vse cilje. Uh, Eh, vse bo zapisano v osnovnem aktu, v zakonodajnem predlogu. Morda si niso vsi tega zelo natančno ogledali, vendar vsa ta vprašanja, eh, ki so bila omenjena eh, in, in bi morala biti v osnovni zakonodaji, se najdejo tudi v predlogu, ki smo ga dali junija. In kaj se sedaj dogaja? prihaja do pretiravanja na vseh stranih, vendar mi to pretiravanje in birokracijo želimo zmanjšati. Mi imamo pa eh, tu dober eh, sistem eh, zagotavljanja učinkovitosti in mislim, da bomo lahko zagotovili zakonitost. Naša naloga je, da zavarujemo denar Evropske unije, vendar na bolj preprost način in s tem bodo tudi eh, reforme bolj načrtne in države članice eh, bodo videli, da je eh, v teh pravilih manj kompleksnosti, manj birokracije, torej mi želimo zagotoviti, da so finančni izdatki skladni z evropskimi pravili. Organi za certificiranje bodo tudi ocenile delovanje vsega, organov držav članic in mnenje glede organa za certificiranje ni bilo po, eh, polno. Eh, to, kar smo ugotovili, eh, se ne razlikuje od sedanjega sistema. In jaz mislim, da nima smisla, Eh, da se pravzaprav tu navajajo odstotki 2 proti 98 odstotkov, češ da eh, zakonitosti potem ne bomo več preverjali eh, dosledno. Hvala lepa vsem za priložnost, da sem lahko predstavil predlog komisije. Hvala lepa za tole izredno zanimivo razpravo. zelo potrebna je bila. Zlasti v tem trenutku, ko se ukvarjamo eh, s temi zakonodajnimi predlogi, ki zadevajo reformo skupne kmetijske politike. SKP je ena najbolj kompleksnih politik Evropske unije. Veliko inštitucij mora sodelovati pri njeni pripravi, veliko instrumentov moramo pripraviti. Porabljamo namreč denar davko plačevalcev. No, jasni moramo biti glede kritike eh, računskega sodišča. Do kritike ponavadi ne pride, če ni neke logike zadaj in eh, to je enostavno tema, o kateri moramo razpravljati. Evropska komisija, komisar, generalni direktor morajo te stvari preučiti in to zelo temeljito. No, naj zaključim, da moramo biti zelo previdni, ko kritiziramo skupno kmetijsko politiko kajti nekateri samo čakajo na uh, kritiko tudi iz tega odbora. To pa bi bilo zelo slabo za prihodnost eh, evropskega kmetijstva. Dobro, dobro je, da smo kritični, ampak biti moramo vsebinski in zmerni, ko izražamo kritiko. Med dvema sestankoma sem opazil kar nekaj ljudi, ki so pravili, ja, če bi manj uložili v SKP, bi lahko denar bolje povabili za kaj, porabili za kaj drugega. Ali pa bolje, da kaj eh, omejimo in tako naprej. Hvala lepa torej za vaše udejstvovanje. Eh, zelo mi je žal, da sem časovno tako rigorozen, ampak naš dnevni red je respon. Hvala lepa, komisar. Eh, mislim, da je bila razprava odprta odkrito srčna. Bi se prijetna, mislim, da bomo ohranili tesne odnose. Hvala lepa za sodelovanje. Eh, zelo uspešni so bili doslej. Prijatelji morajo biti včasih zelo o, eh, odprti drug do drugega. Hvala lepa. Mislim, da je tudi naš poročevalec pripravljen, je tako? Tako da se zahvaljujem vsem našim gostom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 Bodimo kratki, kaj ti nimamo prav dosti časa. Poročevalec, izvolite, beseda je vaša. Bodite kratki, nedrnati. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Če dovolite pripombo, ne gre za zapravljen čas, ampak za čas, ki je preprosto minil. In Sedaj sledi predstavitev mojega poročila, ki pravzaprav zajema eh, srčiko problema, o katerem smo razpravljali. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki so, mo, ki so mi pomagali pri pripravi eh, mojega poročila, članom eh, sekretarjata, predvsem Franceski in pa seveda asistentom, ki so sodelovali pri tem skupnem delu. Poročilo, ki sem ga pripravil, bi lahko razdelili na štiri dele. In imeli smo že predstavitev dveh prejšnjih poročil, eh, ki sta eh, vezani na isto temo. Moje poročilo pa je tretje poročilo, skupna kmetijska politika. Sistem kakovosti, ki ga obravnavam v tem poročilu, specifični ukrepi za podeželska območja. In še četrto področje gre za predloge Evropske komisije. Na področju posegov v primeru eh, krize oziroma volatilnosti cen. Naj Na kratko začnem z prvim delom. Kar zadeva sektor vina, v veliki meri podpiram predloge Evropske komisije. Podpiram pobudo, da je potrebno zagotoviti več prožnosti, predvsem, ko gre, pri, ko gre za uh, odobritev novih nasadov. Leto 2030 je leto, ki je predvideno za vstop v veljavo eh, tega eh, režima. To bo zagotovo sprožilo veliko razprav. Drugič, raznolikost vrst. Eh, tukaj gre za uporabo različnih vrst vinorodne sorte Abruska. Izabel. Clinton in tako naprej. Gre za raznolikost, eh, raznolikosti glede na različne podnebne pogoje. Tukaj gre za izbiro vsake države članice in pa seveda vsakega vinogradnika. In podpiram ta predlog. Ne strinjam se z definicijo izvora oziroma porekla. Mislim, da je človeški faktor izjemno pomemben faktor, ko gre za zaščito geografskega porekla. Potem pa brezalkoholna vina, eh, ta naj bi predstavljala novo kategorijo, vendar pa ne ustrezajo definiciji sem pa zelo zadovoljen, da obstajajo eh, te pijače, vendar pa mislim, da ne morejo eh, spadati v obseg te zakonodaje. Sem za poenostavitev postopkov za zaščito kakovosti vina in tudi za večjo prožnost, ko gre za prodajo prek spleta. sem tudi proti vsem ukrepom, ki bi lahko ogrozili ugled eh, kakovostnih vin ali pa kakovost. In zaradi tega predlagam obsežen nadzor. V predlogu komisije pa tudi manjkajo določeni elementi. Predlagam eh, recimo, da zagotovimo več podatkov na etiketah, na vinskih steklenicah. Glede tega komisija ni podala specifičnih predlogov. Na

da bi morali poleg eh, navedbe eh, kalorij navesti tudi eh, druge podatke. Sektor je sedaj naklonjen tej pobudi. Navedba sestavin pa bo povzročila novo zaskrbljenost v kalorij tem eh, sektorju. Moramo torej zaščititi potrošnike, hkrati pa ne smemo ovirati proizvodnje. Potem pa sistem kakovosti. Strinjam se z predlogi, ki so namenjeni poenostavitvi zakonodaje za zagotavljanje kakovosti. Vendar pa zavračam predlog komisije. da bi eh, morali eh, na eh, označbo geografskega porekla vključiti zagotovilo, da to vino zares prihaja z določenega geografskega oziroma vinorodnega območja. To bi lahko povzročilo veliko destabilizacijo. Mislim, da je pomembno, da navedemo geografsko poreklo. Potem je pomembno tudi natanc, natančno uskladiti definicijo geografskega porekla eh, z eh, Lizbonsko pogodbo. Potem pa so tukaj še eh, oddaljena območja oziroma oddaljene regije v njej, ki potrebuje posebne ukrepe. In eh, to je vključeno tudi v eh, moje poročilo in pa čezmorska območja. Potem pa je tukaj še četrti del mojega predloga, ki se ukvarja z vprašanjem deregulacije. Mislim, da je potrebno oceniti izzive, ki se pojavljajo z predlogom Evropske komisije. Tukaj gre za prihodek oziroma za volatilnost cen. Evropska komisija se ne sooča z izzivi, ki so pred nami in tudi ne zagotavlja nobene prave strategije. Tukaj gre bolj za ideološko vprašanje predlog komisije zagotovo ne ustreza težavni situaciji v tem trenutku. Predlagam, da v skupno kmetijsko politiko vključimo določeno zakonodajo in sicer s pomočjo in pa povezavo instrumentov, ki že obstajajo. Potrebujemo šest dodatnih instrumentov, ki se bodo sposobni hitro prilagajati in s katerimi se bomo lahko odzvali na različne krize. To je pomembno za javnost, pa eh, tudi za Evropsko komisijo in pa poklicna združenja. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Boli, eh, ljubezni ne moreš zgolj izpovedati, ampak jo moraš tudi dokazati in to mora storiti tudi Evropska komisija. Evropska komisija mora dokazati, da je pripravljena na urejanje oziroma regulacijo posameznih sektorjev. In moj predlog je, da Evropska komisija predstavi dva dokumenta, ki bi se morala ukvarjati z različnimi tipi krize. In Evropska komisija bi morala zagotoviti odgovore na to potencijalno krizo. Tako bi Evropska komisija predstavila natančnejšo definicijo odgovora na krizo. Mislim, da je, zbolj, je potrebno izboljšati tudi preglednost celotnega sektorja in Zbrati je potrebno informacije držav članic ali pa informacije, ki so jih zbrala različna poklicna združenja. Na ta način bomo imeli v rokah boljše instrumente za usmerjanje trga. Tako bi lahko poskrbeli tudi za sistem zgodnega obveščanja. Poleg tega pa bi lahko omogočili pa bi lahko določili tudi vstopno ceno za proizvode iz tretjih držav. Zagotoviti je potrebno eh, tudi boljši nadzor nad eh, kmetijskimi izdelki. Torej, potrebujemo definicijo krize, potrebujemo eh, izboljšanje našega odziva in vzpostaviti moramo prostovoljni sistem proizvodnih ukrepov v primeru krize in to zahteva sodelovanje komisije, sveta in pa Evropskega parlamenta. Nikakor se ne smemo znajti v prihodnosti v podobnem položaju kot v primeru krize mleka. Torej predlagam, da vzpostavimo strate strateške instrumente, ki bi jih Evropska komisija predlagala v okviru prvega stebra. predlagam tudi, da Evropski parlament nadaljuje z ambicioznim delom eh, kot v primeru omnibusa. S tem so se takrat ukvarjali različni kolegi, med njimi kolega De Castro. Določena negotovost obstaja trenutno v kmetijskem sektorju in eh, z večjo gotovostjo bi poskrbeli tudi za večje ravnotežje na našem eh, trgu. Potrebno je tudi posodobiti klauzulo o cenah, ki več ne ustreza trenutni situaciji. Omogočiti je potrebno tudi tri stranske pogodbe to pomeni delitev vrednot eh, in sicer ne samo z prvim kupcem. In še zadnja točka in s tem zaključujem, tukaj gre za javni poseg, kaj ti predlagam, da bi eh, povečali eh, javni poseg in sicer oziroma obseg javnega posega tudi zaradi brexita. In poleg tega bi morali vzpostaviti tudi referenčne cene in še komercializacije. Pravila komercializacije je potrebno natančno določiti za vinske proizvode, za mlečne proizvode in tako naprej. To bi omogočilo lojalno konkurenco in tudi večjo enakopravnost med evropskimi proizvajalci in proizvajalci iz tretjih držav. Tako bi lažje odgovorili na zahteve naših eh, potrošnikov, tudi ko gre za sledljivost in za varstvo živali. Predlagam tudi, da bi vsi proizvodi bili označeni z eh, evropskim znakom kakovosti. Na ta način bi poskrbeli za boljšo regulacijo. Poleg tega pa je potrebno posodobiti tudi uvoz iz tretjih držav. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, da ste bili potrpežljivi do samega konca in da ste mi eh, dovolili, da predstavim povzetek svojega poročila. Najlepša hvala vam, eh, spravoslavcom, to po prvo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 kolega je analiziral predloge Evropske komisije in mislim, da gre tukaj za eh, politiko kakovosti, za eh, odobritev novih nasadov, za eh, nealkoholne vinske proizvode. Zatem se v večji meri strinjamo. V drugem delu gre za nov razvoj eh, tudi v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Biti moramo pozorni in potrebno je upoštevati tudi na zakonodajo, upoštevati potrebno tudi zakonodajo, ki smo jo eh, sprejeli v okviru uredbe Omnibus. Gre za stabilizacijo eh, trgov, za zagotovitev preglednosti, in eh, zato so dobrodošli tudi vsi instrumenti, ki bi lahko zagotovili večjo preglednost na trgu. Evropski parlament je ta predlog že podprl, Evropski svet pa ga je takrat zavrnil. Potrebno je izboljšati tudi položaj proizvajalcev. Eh, videli bomo, kaj se bo zgodilo eh, v okviru trialogov. ustrezna zaščita kakovostnih proizvodov mora biti naša temeljna naloga. In zaradi tega potrebujemo ustrezne postopke in določeno decentralizacijo teh postopkov. Eh, potem pa je tukaj še vprašanje krizne rezerve. Z tem vprašanjem se ukvarjamo na različnih področjih in mislim, da moramo biti izjemno jasni imamo instrumente za upravljanje trga, ki pa jih je potrebno razlikovati od instrumentov za odziv v veliki krizi, v primeru velike krize. In tukaj se naša mnenja eh, močno razhajajo. Komisija želi eh, nekaj povsem drugega od Evropskega parlamenta. Evropski parlament želi vsaj minimalno regulacijo tega področja gre za to, da okrepimo zaupanje v notranji trg. To bi sicer pomenilo, da bi morali deloma ponovno odpreti pogajanja o trgovinskih pogodbah, ki nas težaje odpirajo vrata na eh, notranji trg. Potrebujemo strožje pravila. Hvala lepa, gospa Miller. Ja hvala kolegu Andrijeju za tole eh, obsežno, izčrpno poročilo. Tudi mi razmišljamo podobno, eh, že v primeru omnibusa smo bili zelo dejavni glede skupne ureditve trga in mogoče smo mislili, da nam zdaj ni treba več početi toliko, no zdaj pa imamo eh, predloge na mizi in vidimo, da je treba vsebinsko precej sodelovati, stvari preučevati predlog komisije v zvezi z geografskimi uh, označbami uh, obravnavam načeloma pozitivno. Gre za poenostavitev sistema, gre za hitrejšo registracijo, hitrejše sprejemanje specifikacij v zvezi s spremembami in to je treba pozdraviti. No, nekako trendovsko se mi zdi, da eh, hkrati ponudimo tudi nealkoholne vinske proizvode, tako da bi lahko recimo pili eh, brezalkoholsko vino, tako kot pivo ali pa šampanjec, eh, namesto da eh, spijem kozarec vode treba bi bilo kar lepo priznati tak trend. Eh, upoštevati je treba tudi eh, zdravstvene vidike. Tukaj ne gre samo za nosečnice, ampak gre tudi za tiste ljudi, ki ne prenesejo alkohola. No, potem še v zvezi s prepovedanimi sortami. No, mislim, da imamo dan danes že toliko raziskav, da ne bi smeli več eh, prepovedovatih sort. No, glede na povedano bom pripravila tudi predloge sprememb. Potem pa še to združevanje na področju mleka pri proizvajalcih ali uh, potrebujemo številke, ali lahko nasplošno povemo, da bomo uh, stali nasproti tem organizacijam, proizvajalcem, tako kot doslej. Gospod Vajc, eh, hvala lepa predsednik, hvala kolegi ko, Andrijoju za dobro delo. No, takrat, ko bo treba izvesti intervencije zaradi slabostoječega uh, Eh, trga, eh, bo že prepozno. Potrebovali bi eh, neke vrste monitoring, spremljanje, da bi lahko prepoznali krize in da bi lahko imeli mehanizme, ki bi jih uporabili. Torej, v tej smeri bodo šli naši predloge sprememb. Organizacije proizvajalcev so zelo koristen instrument. Treba je premisliti, ali bi jih morali razdeliti po posameznih proizvodih ali po oblikah proizvodnje, recimo biološka proizvodnja ali kakšna druga proizvodnja. Tudi to bomo obravnavali, no glede uh, vinskih sort se pridružujem Ulriki Miller. Čim več sort moramo pripustiti, glede na spremembe uh, podnebja. Eh, um, poštevati je tu tudi, uh, treba tudi uh, proizvodnjo brez pesticidov, no potem pa še uh, označevanje. Uh, um, mogoče moramo imeti sklic na neko uh, domačo stran, tako da uh, se bodo tam našli vsi podatki. Sicer bo za proizvajalce vse skupaj zelo zapleteno. Gospod Zulo. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa tudi poročevalcu za predstavljeno besedilo. Veliko je tem v tem poročilu in zato se bom osredotočil zgolj na nekatere temeljne točke. Recimo nadzor nad ponudbo na določenih področjih eh, se je to eh, izkazalo za dober pristop. Torej, razširiti je potrebno tiste mehanizme, ki so se izkazali v eh, preteklosti na posameznih sektorjih, tudi na druga področja. Potem je tukaj med, sodelovanje med proizvajalci. Na ta način mhm. bi lahko zagotovili enakopravnejši dohodek kar zadeva uh, vinarsko industrijo, se povsem strinjam uh, eh, z spremembo definicije zaščitenega geografskega porekla. Po našem mnenju je človeški faktor ključnega pomena. Vendar pa smo še zmeraj zaskrbljeni glede eh, uporabe različnih eh, novih eh, vinorodnih sort, ki doslej niso bile odobrene. Ni mi povsem jasno, katere bi bile prednosti Ali pa gre tukaj zgolj za to, da bi omogočili uvoz vina iz tretjih držav, ki te uh, sorte že uporabljajo. Eh, potem pa še brezalkoholni vinarski proizvodi oziroma vinski proizvodi. Eh, tukaj gre bolj za industrijske proizvode, ki niso neposredno vezani na naše geografsko območje. Gospod Kolombier poročilo, ki ga je predstavil kolega Andrije, izpostavlja določene zanimive vidike, eh, pa tudi druge, eh, ki se mi zdi, da nimajo mesta v eh, tem besedilu. Najprej kategorija brezalkoholnega vina oziroma brezalkoholnih vinskih proizvodov. Mislim, da ta kategorija ne ustreza definiciji vina kajti eh, te pijače zahtevajo dodajo, dodajanje določenih eh, arom in pa eh, drugih industrijskih proizvodov. Potrebno je opuštevati uredbo 251 skozi 2010. Kar pa zadeva splošen pristop podpiramo eh, poročilo gospoda Andrijeja. Vendar pa bi lahko prišlo do eh, resnega pretresa na trgu zaradi eh, Brexita in zaradi zaskrbljujoče situacije na trgu sladkorja. Prišlo je namreč do hude krize in cena sladkorja je v le nekaj mesecih upadli za kar 30 odstotkov. Kljub temu se je Evropska komisija odločila, da ne bo posegla na trg in da bo trg prepustila avtoregulaciji. Predlagam, da bi vse te proizvode uvrstili na seznam, ki bo omogočil eh, javni poseg na urejanje trga. Gospod Ergos. Na kratko, ja. Kratek bom. Dve specifični stvari bi izpostavil. Imamo eh, že proračun za eh, mleko in pa broke v šolah in ta proračun je treba eh, ohraniti. Ne smemo oslabiti učinkovitosti programa. to se eh, deloma nanaša na strateške mar, eh, tržne organizacije, pa tudi na strateški okvir. Lepeš husu tavu, befojašov na. Po drugi strani pa mislim, da bi bilo nevarno, uh, bilo nevarno narediti uh, tako rak v zvezi uh, z vinskimi uh, sortami in pa v zvezi uh, z geografsko označbo. Mislim, da čas ni pravi, kajti ne moremo predvideti eh, učinka na kakovost vina v Evropski uniji. Naslednji govornik. Hvala lepa, tri pripombe bi imel eh, zgolj v zvezi eh, z vinom. No, ko gre za uh, različne sorte, uh, dobro bi bilo, če bi jih pripustili imamo tukaj še Izabelo Clinton, glede tega bi bil eh, bolj eh, previden eh, zlasti glede na podnebne spremembe. V Evropski uniji imamo toliko različnih trd, tako da bi se lahko obrnili na nje. Ne bi smeli zajiti v situacijo, kot jo imamo zdaj, recimo v Italiji ali pa v Avstriji. Glede brezalkoholnih vin. No, mogoče lahko v vino, eh, v vino alkohol dodajamo, eh, mogoče v obliki sladkorja, eh, tako da tega potem ne bi smeli izuzeti. Recimo, lahko imamo brezalkoholno pijačo, ki temelji na pivu, recimo, in to je kar smešno. No, ampak, če imamo trg za to, potem pa naj to kar proizvajamo ali kako. No, še par sekund sem kot poročevalec za to mnenje v odboru Envi. Poročevalec Andrej s svojim poročilom eh, spreminja označe, eh, označevanje, ampak to ni eh, pod pristojnostjo tega odbora. Zato je odgovoren odbor Envi. Eh, sam sem odgovoren za uh, uredbo 53, plus, oziroma za odločbo 53. Plus. Uh, gospod Andrej se name ni obrnil. Imeli smo uh, tudi uh, sestanek poročevalcev v senci odboru uh, Agri, ampak sam nisem bil povabljen. Tako da sem vsebinsko gledano čisto enakega mnenja, ampak postopkovno gledano pa uh, mora odbor Envi ohraniti svoje kompetence. In tukaj moramo res paziti, da uh, neke eh, osebne občutljivosti oziroma samovolje ne pripelja do tega, da vse skupaj na koncu ne bo delovalo. Tako da bi priporočil poročevalcu, da spremeni svoj način delovanja, sicer bo ogrozil svoje pristojnosti in a, potem v odboru agro ne bomo mogli a, ustrezno delovati. Res bi vas prosil, da ste kratki, sicer nam ne bo uspelo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto kratka bom, kajti veliko pripomb so podali že drugi kolegi, kar zadeva razširitev eh, dopustnih proizvodov. Gospod Andrej je govoril o vinu, vendar pa upam, da bo tudi sladkor eh, del eh, teh proizvodov, del te kategorije. Govora je bilo tudi o eh, rezu. In eh, gospod Andrej je eh, podal predlog spremembe in z njim se bom pogovorila, da vidim, če se strinjava glede tega. Potem pa so tukaj še organizacije proizvajalcev. Danes vidimo, da želijo te organizacije predvsem povečati proizvodnjo. In uh, tega se moramo tudi zavedati. Hvala lepa, gospod uh, eh, predsedojoči, gospod Hojbuš. Hvala lepa. Pozorno sem poslušala. Um, poročevalec je predlagal strategijo v zvezi uh, s kriznimi primeri, da bi imeli neke vrste uh, spremljanje. No, veliko, veliko stvari bi se lahko naučili iz uh, mlečne krize. Veliko uh, denarja kmetov je šlo v nič, ljudje so predvsej trpeli zaradi tega. Uh, dejansko potrebujemo ustrezen mehanizem. Imamo že neko uh, spremljevalnico, uh, ampak treba je ustrezno opremiti, uh, da bi lahko v krizah sprožila te krizne mehanizme. In to je izredno pomembno. Gre za neke vrste opazovalnico. Sama sem pri odboru Deve. Uh, Eh, poročevalka, zlasti ko gre za uh, preveliko uh, proizvodnjo. Če mečemo to stran, so to, uh, to pomeni slabe uh, posledice. Mm, potrebujemo doslednost. Gospod Santos. Permitam, com concentro no aspecto em particular desta proposta, uh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Želim se omeniti na tisti del predloga, ki zadeva specifične ukrepe na področju kmetijstva za oddaljene regije Evropske unije. Gre za člen 242 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije, ki pravi, da se ta območja srečujejo z posebnimi, izzi, z posebnimi izzivi. in na potrebe teh eh, regij bi lahko odgovorili z sredstvi iz eh, prvega stebra, vendar pa je potrebno zagotoviti učinkovit sistem izvajanja in mislim, da eh, bo potrebno sodelovanje nas vseh, kajti prišlo je do reza tudi na tem področju zagotoviti moramo, da bodo finančna sredstva omogočila soočanje z temi posebnimi izzivi. Še eh, bi lahko eh, govoril, če ne bi bilo časovne omejitve. Eh, me parece un poco arriesgada en el sentido glede um, dovoljen za uh, nasaditev rastlin. Bolje bi bilo, če bi govorili o uh, letnici, ki je kasneje. Glede vitis lambruska, ne vem, zakaj moramo odobriti hibrid oziroma hibridno trto. če to ni trta visoke kakovosti, gre za hibrid, ki pač nima visoke kakovosti. In ne strinjam se s tem, da bi morali spremeniti eh, člen 222, kaj ti tako bi dobili še eno urodje za krizno upravljanje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu za vse vidike, ki jih je izpostavil v povezavi z nezadostnim financiranjem in na to bi se tudi rada osredotočila. Komisar Hogan je junija potrdil, da ne bo prišlo do reza na tem področju. Na vsak način moramo ohraniti vsaj isto raven financiranja. Ustrajati moramo pri tem stališču, sicer bomo imeli težave pri pogajanjih. Potrebno je zagotoviti, da bo ta sistem neodvisen sistem v eh, okviru prvega stebra. Hkrati pa ne smemo dovoliti, da bi vlada posegala v pogajanja, ki bi jih pravzaprav morala izvajati Evropska komisija. Gospod Kaputo, rad bi se zahvalil kolego Andreju za odlično upravljeno delo v zelo kratkem času. Poročilo, eh, ki ga je predložil, predstavlja eh, veliko izboljšanje predloga Evropske komisije. Tukaj mislim na kakovost, na oznako geografskega porekla. Eh, in eh, na eh, upravljanje ponudbe. Poleg tega pa so tukaj tudi ukrepi za zagotavljanje preglednosti trga. To je tesno povezano tudi z direktivo, s katero se ukvarjamo in sicer o lojalni konkurenci. Enrike je govoril eh, tudi o tem in strinjam se z kolegom uh, eh, Mišelom Dantanom. To, kar smo dosegli v okviru uredbe Omnibus, uh, je predstavljalo zelo velik korak naprej. Torej, prosim, ne odpirajte zelo uh, težavne razprave, ki se je zaključila z zelo kritično objavo v uradnem listu. Sicer pa podpiramo eh, predlog gospoda Enrike. Naslednji govorec, hvala lepa gospod predsedojoči. Tudi jaz bi se rad zahvalil za odlično opravljeno delo Eriku. Pokazal je eh, več ambicij eh, kot Evropska komisija in zelo pozitivno ocenjujem vse njegove predloge mislim, da moramo nadaljevati z vzpostavljanjem varnostne mreže in okrepiti je potrebno tudi vlogo organizacij proizvajalcev. Poleg tega se moramo usredotočiti na novo tehnologijo, na informacije, še prav posebej na tehnologijo blockchain. To eh, lahko pomaga tudi pri zagotovitvi zagotavljanju sledljivosti eh, proizvodov in pa kakovosti proizvodov, živilskih proizvodov predvsem. Potrebno je zagotoviti prošnost eh, pri eh, odobritvi novih sort in poleg tega imam podobno mnenje tudi eh, kot poročevalec, tudi ko gre za razširitev eh, definicije geografskega porekla. Tudi jaz eh, mislim, da je potrebno nealkoholne vinske pijače m, mm, razlikovati od eh, vina. Te, brodor, ma se, traka, tencija, zupra, nevoji, da definicija. Opozoril bi vas na potrebo, da opredelimo verigo za hitre dobave. To je zelo, oziroma skrajšene dobave, kajti to je zelo pomembna schema za kmete. Ti lahko potem eh, na ta način tržijo svoje proizvode. Eh, kmetje se soočajo s težavami in če bi opredelili to kratko dobavno verigo, eh, bi bilo to njim uprit. Gospe in gospodje mislim, da bom zdaj dal besedo še komisiji. Če bi lahko vse skupaj izvedli v petih minutah, bi bil navdušen. Hvala lepa, predsednik. Čim krajši bom, ob 6.30 imam trialog. In to je še en uh, pomemben del mojega dneva. Zahvaljujem se poročevalcu. Predstavil je izredno bogato poročilo če bi mi uh, predstavili tako poročilo, bi imeli za seboj že leto in pol ocene učinka in bi se verjetno potem um, odločili za eh, nekaj bolj vitkega. No. Ena stvar, ki še ni dovolj jasna, kot smo slišali, je interakcija med tem poročilom in pa eh, uredbi o skupni ureditvi trgov, eh, ter pa um, še z dvema drugima uredbama, recimo z uredbo o strateških načrtih. Ena stvar je bila neobravnavana v celoti, recimo predlog eh, komisije v uredbi o strateškem načrtu, da eh, odpremo sistem za organizacije proizvajalcev tudi za druge sektorje. Potem imamo tri odstotke proračuna, ki bi jih namenili temu ukrepu. In eh, to bi lahko imelo pomemben učinek na eh, upravljanje eh, na javnem trgu. Hkrati pa bi okrepili organizacije proizvajalcev prehranske verigi. Ampak kako se vse to povezuje s specifičnimi točkami izraženimi v poročilu? Doslednost politike je po mojem mnenju izredno pomembna. Zato bi morali imeti tudi to pred očmi. Nakratko bi pokomentiral stvari, ki so se našle na trge, prehransko verigo, pa tudi na vino in pa označbe. Najprej upravljanje trga. Nekako nenakloneni smo bili temu, da bi predstavili določene točke, kajti leta in leta smo imeli politično usmeritev, da mora biti skupna kmetijska politika najprej tržno usmerjena hkrati pa mora obstajati varna operativna mreža. No, ampak to, kar uh, predlaga poročevalec, pa precej presega to varnostno mrežo. Ali bi šlo tukaj zdaj za odstopanje ali pa za popolno spremembo usmeritve, uh, ko govorimo o skupni kmetijski politiki kot politiki, ki je usmerjena v trg. No, uh, prej smo že slišali, kakšen je namen neposrednih plačil in če bi povečali, eh, precej povečali ukrep tržnih ukrepov. Potem eh, bi se pojavilo vprašanje eh, neposrednih plačil oziroma vezanih plačil. To bi potekalo sporedno. Skeptični smo glede indeksacije intervencijskih cen, kasneje bi nas to pripeljalo do uh, večje uporabe intervencijskih ukrepov, to bi vplivalo na proračun, Poleg tega pa bi se soočili tudi z drugimi posledicami. Recimo, če bi kupili neke proizvode, kam naj jih eh, kasneje damo, ko morajo iz, iz eh, skladišča. Recimo, eh, lahko govorimo o mleku v prahu, da se skupaj bolje ponazorimo. Predlaga se neke vrste institucionalizacija za program umikov, ki ga je komisija upravi, upra, uporabila med. Eh, eh, krize v mlečnem sektorju. Predlaga se, da bi se tak program umikov uporabil še za vse druge sektore. Nekoliko me iritira dejstvo, da ah, bi morali zelo previdno eh, preučiti vse skupaj in kakšni bi bili potem signali za proizvajalce. Glede kriznih ukrepov. Je takole, danes sem že skušal, ko smo se pogovarjali o horizontalni uredbi, pojasniti, kakšen je pristop komisije Konec koncev je res, da je treba razlikovati med kriznimi in tržnimi ukrepi, ampak eh, vedno se potem postavi še vprašanje financiranja, odkud pride denar. In če denar pride iz proračuna, je eh, verjetno najlažje in najbolj praktično, eh, da na ta način organiziramo kmetijsko rezervo. Prehranska vediga, veriga. Gospod Dantan se je oglasil na to temo. V uredbi Omnibus smo že precej postorili pred kakšnim letom. Eh, doslej, doslej še nimamo toliko opremljivih uh, izkušenj, ali je zdaj dobro, da še enkrat odpremo Pandorino skrinico. In gospod Dantan, proste menili, ali naj zdaj še enkrat ogrozimo to, kar je bilo doseženo. Glede tržne preglednosti, verjetno veste, da komisija trenutno uh, opravlja temeljito analizo temu bi morali slediti novi uh, ukrepi za povečanje preglednosti cen v prehranski verigi. Torej, to se že dogaja. Ne vem, če potrebujemo uh, ukrepe, dodatne ukrepe. Glede prava na področju konkurence, pa sem že povedala, da obstaja nova pravila. Um, treba jih bo preizkusiti oziroma revidirati. No, zdaj pa še vinski svežen. Poročevalec uh, poziva k eh, schemi um, dovoljen, ki bi se podaljšala in bi bila bolj odprta. Leta 2013 smo že imeli uh, spremembe v tej schemi uh, eh, dovoljen za uh, nasajanje in uh, Menimo, da je zdaj prezgodaj, da bi vse skupaj postalo stalno. Mi imamo načrt za presojo do leta 2023 in v vašem primeru bi potem ta načrt eh, postal nepotreben, zastarev, če bi se odločili za neko odprto schemo. Veseli me, da poročevalec popolnoma podpira predloge komisije, da eh, prenehamo s prepovedjo klasifikacije prepovedanih vrst, sort, kot jih imenujemo, recimo vitis labruska. Strinja se z mnenjem komisije, da dolgotrajna restriktivna politika ni več eh, utemeljena, upravičena glede na eh, gospodarske in zdravstvene vidike. No, potem dealkoholizirana uh, vina in pa delno dealkoholizirana vina ne morejo biti obravnavana v istem uh, sistemu kot vina sicer. Komisija meni, da je njen predlog zelo pomemben za današnji vinski trg in pa za prihodnji vinski trg, ki bo vedno bolj eh, kompetitiven in pa globaliziran. In menimo, da je naloga naše politike, da proizvajalcem vinu v Evropski uniji ponudimo vsa možna urodja, da ostanejo konkurenčni. Hkrati pa želimo zaščititi tudi specifične značilnosti vin v tem kontekstu. Tako da bi želel povedati, da tudi v prihodnje bo dealkoholizirano vino proizvod, ki izhaja iz vina. Torej, ne bo šlo za nek uh, nov proizvod, ki ne bi izhajal iz vina. Zato nam ni jasno, zakaj kar predlagamo ne bi moglo biti možno. No, potem predlagate še, uh, da bi morali uh, na vinu navesti sestavine um, in tako naprej, uh, na označbi torej iz uredbe 13.8. O tem smo se že uh, pogovarjali. Predlog komisije sprejet uh, leta 2018 ne vsebuje posebnih uh, elementov. Um, ti elementi niso uh, iz, iz, iz, iz eh, uredbe 13 ničosem niso eh, vključeni. Eh, gre torej za obvezno navajanje sestavin. No, predlog same industrije še ni bil dokončan, tako da komisija še vedno preučuje, kakšen je predlog samega sektorja. Vinski sektor močno podpira sektorski predlog v zvezi z vinom. Eh, tudi glede na eh, slabosti iz samoregulativnega eh, pristopa, ampak lahko pa bi s tem ogrozili tudi ustrezno delovanje enotnega trga. Vse to z velikim zanimanjem preučujemo. In spremljali bomo razpravo. Glede geografskih označb pozdravljamo predloge v poročilu, da izboljšamo naše besedilo. Pripravljeni smo, da se o tem odprto pogovarjamo. No, in mislim, da lahko tukaj končam. Komisija je tako kot vedno na voljo za kakršne koli strokovne razprave ali pa za nadaljne vložke, za nadaljne razlage eh, našega predloga. Hkrati pa želimo tudi razložiti, zakaj smo nenaklonjeni nekaterim vidikom, ki ste jih zapisali v poročilu. Hvala lepa. Dziękuję. Ładnie to zabrzmiało. Mogę już zakończyć. Chwala lepa. To lezwenilo res prijetno poročevalec, izvolite. Ja, ja, hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom ponavljal, kar je bilo rečeno in če eh, posamem komisijo. Kadar se strinjamo s tem, kar zapišejo, eh, je dobro, ko pa kritiziramo, potem je vse narobe. Eh, kako je z drugimi? Eh, sektorji. To je seveda zelo pomembna tema. Pri eh, verigi mesa smo imeli probleme. Dejstvo je, če odpremo eh, eno verigo, potem se porabi že cela ovojnica. To pač dejansko ni predvidenih dovolj sredstev za vse probleme. Da bi pomiril gospoda Dantana, gospoda De Castra in komisijo, seveda ne želimo odpirati eh, perspektiv, ki, zaradi katerih bi se vračali pred tisto, kar smo dosegli. Mi želimo napredek in na bazi eh, je bilo že veliko storjenega pri omnibusu, namreč ali je prepozno. Eh, nekateri želijo pač, eh, da se vse spremeni, zato da se nič ne spremeni. Glede vprašanja vina brez alkohola, jaz nisem proti vinom oziroma proizvodom, eh, eh, ki so brez alkohola in so nastale na podlagi vina. Eh, mi imamo pravzaprav tudi aromatizirana vina, vendar te, ta moramo spraviti iz suta. In mi želimo pač eh, spremeniti definicijo suta. Pet eh, stopinj je eh, za nas meja. Torej mislim, da moramo govoriti o kategorijah in o kategoriji vina, tako kot je zapisano v poročilu. Mi smo tudi govorili o različnih sortah, uvajanje novih sort, Prvič, to je nekaj opcionalnega za države članice in vinogradnike. Mislim, da bomo eh, se počasi pripravljali na podnebne spremembe. Tu se zastavlja vprašanje biotske raznovrstnosti tu obstaja možnost, neobveznost, da se uporabljajo eh, nove eh, trte, s katerimi se prilagajamo podnebju. To ni nič obveznega. Mislim, da je zanimivo vprašanje in zaradi tega ga zastavljamo. V poročilu tudi ne govorimo o tem, da sprejemamo zmanjšanje vojnice. In kar zadeva Herberta Dorfmana, eh, torej eh, na zadnjem sestanku v Strasboru nisem bil, upam, da se bom k malu eh, z njim srečal, da se pogovorim o tej temi. Mislim, da je stvari treba kljub samo omeniti eh, v okviru reforme. mislim, da lahko dejansko pomagamo sektorju. Mislim, da ni ne prepozno, ne prezgodaj. Čas je in zahvaljujem se Evropskemu sektorju vinogradništva za to, da je intenzivno delal na tej temi. E, tu so dejansko. E, Eh, upoštevali tehnična vprašanja, kalorije eh, in mislim, da bomo ta vprašanja razrešili hitro, ker obstaja nasplošno volja, da se to razreši. Eh, naš vinogradniški sektor je tudi na mednarodnem trgu in mi moramo spremljati, kaj se dogaja na drugih celinah in mi ne smemo dopustiti, da bi naš vinogradniški sektor zaostajal za drugimi. In pri potrošnikih gre tudi za mlado populacijo, ki je zelo uh, zahtevna in eh, s tem se moramo soočiti v naslednjih letih. Torej, mi ne smemo zamujati. Pri uh, urejanju tega področja. Hvala lepa za to zanimivo razpravo in seveda pričakujem vaše predloge sprememb, zato da se lahko hitro lotimo dela v zvezi s tem poročilom. Hvala lepa. Ja Hvala lepa. Dodati moram samo še da je rok za predložitev predlogov sprememb 3. december. Tako kot za tri eh, druga zakonodajna poročila. Zelo mi je žal, da se mi tako mudi, ampak žal nimamo dovolj časa. Gospe in gospodje, pozdravljam pod predsednika odbora DEVE, skupaj bova oziroma podpredsednica skupaj bova sopredsedovala v naslednjem delu našega zasedanja, ampak mi moramo v bistvu še obdelati točko 9. Gospode Castro mora nažalost oditi. Tako da bi vas prosili za uslugo. Ali lahko najprej obravnavamo točko 9, 10, pa se potem vrnemo na točko 9. Gospod De Castro, izvolite. Kolega. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, kolegi. Imamo zelo dobro poročilo iz misije, ki ste ga predstavila eh, oba sekretarijata in sicer sekretarijata odborov Deve in Agri. Gre za eh, misijo v eh, Madridu. Gospa Hojbuh, eh, gospa Gilera in eh, drugi kolegi so sodelovali pri tej eh, misiji, pri tem obisku. Eh, to eh, je bil zares zelo pomemben obisk eh, in eh, glede na to, da smo danes obravnavali že toliko različnih točk, ne želim eh, podaljševati seje. Eh, Rad bi povedal le, da je to poročilo pravzaprav eh, zapisnik eh, tega, kar se je dogajalo v eh, Madridu. Organizacija FAO je poslala številna zaskrbljujoča sporočila, s katerimi smo se strinjali tudi v naši delegaciji in vodja delegacije je izpostavil eh, tudi, da se oddaljujemo od ciljev tisočletja, namesto da bi se jim približevali. Torej, eh, to eh, poročilo je izjemno aktualno in kolegi, ki želijo dodatne informacije, jih lahko najdejo v tem poročilu zajeta je celotna vsebina, mislim pa, da bi morali na to temo organizirati eh, razpravo, ločeno razpravo, ampak ne danes, ko smo razpravljali o skupni kmetijski politiki, ampak ob neki drugi priložnosti, kaj ti. Tema boja proti lakoti na svetu je zagotovo aktualna, tema situacija se zaostruje, ne izboljšuje. Najlepša hvala in hvala lepa, da ste mi dali besedo.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 V Madridu smo imeli prvo skupno parlamentarno zasedanje in s tem je treba nadaljevati. Ljudje so opisali oziroma države so opisale, kakšna je situacija in zdaj moramo to nadgraditi. Zato vas prosim, da se pridruži še več uh, poslancev, kajti uh, nekatere države iz Evrope sploh niso bile zastopane, recimo Nemčija sploh ni bila zastopana. Tako da mi, mislim, da moramo bolj pritiskati in delati bolj koncentrirano. To je zelo pomembna tema.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 si bomo verjetno še lahko izmenili mnenja glede slabe prehranjenosti in pa lakote. Vemo, da vas to vprašanje vse zelo zanima. No, nekateri ljudje pravijo, da če si pogledamo skupno kmetijsko politiko, vidimo, da ta prispeva k nekaterim eh, zelo neučinkovitim ukrepom z operlatoko. Lakoto in to je za nas zelo pomembno. No, eh, če nimate drugih komentarjev, predlagam, da končamo s točko 10 eh, in obravnavamo še točko 11, potem pa se bomo vrnili na točko 9. Opravičujem se vsem, ki so čakali na točko 9. Zdaj pa izmenjava mnen s Tomom Arnoldom, ki je eh, vodja projektne skupine v Afriki. Spregovoril bo o vlogi te delovne skupine. Gospoda Arnolda vabim, da se nam pridruži. Je gospod Arnold sploh v dvorani? Mi na sali pa. Eh, je gospod Arnold tukaj?